colleagues. We have an exchange of views with Gospe in gospodje, na vrsti imamo izmenjavo mnen z generalnim sekretarjem NATO Fogom Rasmusem o prihodnosti Evropske obrambe z vidika NATO. Pozdravljam generalnega sekretarja Rasmusena na našem skupnem eh, zasedanju, eh, kajti gre za skupno sejo našega odbora in pododbora za varnost in obrambo. Tudi pozdravljam kolege iz nacionalnih parlamentov. Eh, šest držav je zastopanih v tej dvorani. Eh, skoraj že eno leto je minilo, odkar je gospod Rasmussen eh, se nam pridružil eh, ob priložnosti vrha NATO v Chicago. To je posebno pravilen trenutek glede na predajo pooblastil v Afganistanu strani NATO in tudi kar zadeva pogovore na decembrskem evropskem vrhu o obrambi. In eh, naj vas opozorim, da ti dve vprašanji, eh, torej ti veliki izzivi od Somalije do Sahele in potreba po izboljšanju eh, sodelovanja na obramnem področju na evropski ravni, sta, ključne, sta vprašanji ključnega pomena predvsem v trenutku gospodarskega drž, krča in tudi finančne negotovosti. Naj vas opozorim, da Evropski parlament je vedno dosledno zagovarjal to, da sta Evropska unija in NATO komplementarni mednarodni instituciji za evropske, euroatlantske in globalne varnostne interese. Lizbonska pogodba potrjuje ključno ulogo eh, teh eh, dveh organizacij in je tudi pomembno graditi na teh izjavah in na določbah iz pogodb in, mu, in vlagati v evropsko obrambo preden eh, vedno bolj tesni proračuni podkopljajo naše sposobnosti se ukvarjati z varnostjo, predvsem v našem sosedstvu. In uh, omenil sem dejstvo, da eh, Evropski, eh, decembrski Evropski svet je predstavljal pomembno priložnost za to, da bi si prizadevali za bolj poglobeno sodelovanje na področju obrambe z vzpostavitvijo stalnih struktur za sodelovanje in za boljšo uporabo tudi Mm, koalicije voljnih in uh, zato, da bi vzpostavili trajajoča partnerstva, kot je partnerstvo z NATO. Dovolite, da izrazim zaskrbljenost nad uh, tudi porašanjem napadov v uh, Afganistanu v zadnji sezoni. Prišlo je do uh, tudi izgube sedmih življenj uh, NATO-vih vojakov v Afganistanu prejšnji teden. Uh, In eh, dejansko eh, sprašujemo se tudi, kako se bodo razmijele, eh, razvijale, čim se bo NATO umaknil iz Afganistana in predal pooblastila na terenu. Hvala lepa, predajam vam besedo za vašo predstavitev. Izvolite. Much, Hvala lepa, gospod Provera, za a, vašo prijazno a, predstavitev. Res je, mi je veliko čast, da se še enkrat lahko srečam s predstavniki obeh odborov in s predsedujočimi e, oziroma predsedujočimi pristojnih odborov iz nacionalnih parlamentov. Redno se srečujemo in torej sem zadovoljen, da lahko med vami vidim veliko znanih obrazov In, torej, komaj čakam na a, živahno razpravo, ampak dovolite, da podam samo nekaj točk. Popolnoma sem predan močni in odprti Evropi popolnoma sem pripričan v to, da Evropa mora imeti močno skupno eh, varnostno in obramno politiko. In sem eh, zadovoljen na tem, da bomo imeli poseben Evropski svet, ki bo posvečen eh, ravno varnosti in obrambi decembra meseca tega leta. To bo prvič dejansko od začetka a, te globalne finančne krize, kar eh, predsedniki držav in vlad se bodo osredotočili na to ključno življensko razsežnost neke močne in odprte Evrope. Soda, dovolite tudi naj bom eh, iskren. Če evropske države ne bodo, se ne bodo odločno angažirale za to, da bodo ulagale v varnost in obrambo, potem uh, vsakršni razgovori o okrepitvi evropske politike varnosti in obrambe potem bodo samo uh, pravzaprav prazne besede. In to nas ne bo pripeljalo bliže bolj odprti in močnejši Evropi, ki si jo vsi želimo. Torej, čim gledamo prihodnost na decembrski vrh, moramo imeti v mislih predvsem troje. Prvič, mi, evropejci, moramo razumeti, da Eh, torej samo uh, uh, mehka pooblastila pravzaprav uh, ne privedejo nikamor. Uh, če nismo sposobni podpreti diplomatskih prizadevanja, z nečim drugim bo Evropa izgubila na uh, vplivnosti in kredibilnosti. Tvega, da bo postala samo opazovalka na svetovni ravni, raje kot eh, močan eh, svetovni akter, ki eh, mora biti in čemu je lahko res kos. Torej, eh, glede na, eh, na naše skupne izkušnje v, eh, v Zahodnem Balkanu, lahko rečemo, da smo ugotovili, da vzpostavitev določene družbe tamle smo potrebovali tako mehke kot tudi druge veščine. In dejansko je zdaj prišlo do zbližanja med Beogradom in Prištino. Sporazum je bil dosežen tudi po zaslugi Evropske unije in uh, moram se pokloniti Catherine Ashton za njeno pomembno ulogo. To, da obe strani sta želeli zagotovila, da bo NATO zagotovil varnost za konkretno izvajanje sporazuma med tema dvema stranima. Drugič, stalno upadanje v evropski obrambi in v eh, evropskem obramnem proračunu bo eh, privedlo do upada eh, pri ulogi naše celine na globalnem prizorišču. Evropa bo nesposobna sodelovati pri obvladovanju kriznih razmer. Na, edini način, da se temu izognemo, je to, da uh, eh, ustrajamo pri, uh, s, kar zadeva izdatke za obrambo, torej moramo nehati s krčenjem teh izdatkov in moramo uh, torej drugače začeti gledati na to, čemu prišlo do uh, obnove evropskega gospodarstva. Poleg tega moramo na ustrezen način izkoristiti to, kar imamo. Moramo uh, več storiti skupaj kot evropejci znotraj Evropske unije in znotraj NATO. Zato, da uh, uresničimo uh, naše uh, obveznosti, moramo se združiti, kajti ne moremo posamično doseči tega, kar bi lahko dosegli skupaj. In ob koncu imeti ustrezne eh, zmogljivosti je pomembno to, da to ni dovolj, kajti moramo razpolagati tudi s politično voljo, zato da bomo uporabili vse naša orodja, zato da bomo kos varnostnim izzivom na pragu Evropske unije, zato da bomo pomagali obvladovati krize tudi dlje, ki eh, pa lahko imajo učinke tudi pri nas doma in zato da bomo bolje delili to breme z našimi severnoameriškimi zavezniki. Zato, da se bo vse to dogodilo, potem evropske države morajo razviti pravo svetovno perspektivo. Ne smemo uh, se pustiti uh, s, popolnoma usrkati z našimi notranjimi zadevami, moramo gledati na vzven in ne samo na vznoter. In poleg tega Severna Amerika in Evropa se morata pogovarjati o tem bolj redno, bolj odprto in bolj iskreno. in sicer v okviru uh, transatlantskega foruma, ki ga predstavlja NATO. In seveda dialog mora potekati med NATO in Evropsko unijo. Torej, uh, naj zaključim. Evropski svet uh, decembra mora uh, nekako do, pokazati Evropi, da je sposoben delovati in da je tudi pripravljen delovati in mora spodbuditi Evropsko unijo in NATO k temu, da več postorita skupaj, da se bolj posvetujeta, da se bolj usklajujeta in da uh, bolj sodelujeta. skupaj s tem eh, bi potrebovali tudi eh, močno politično voljo in odločnost tudi tu v eh, tem domu, tako kot seveda tudi v nacionalnih parlamentih. Prepričan sem, da lahko, smo lahko kos temu izzivu, kajti to dolgujemo svojim davkoplačevalcem, svojim voljivcem, zato da jim zagotovimo najboljšo varnost, ki jo lahko pridobimo z denarjem, s katerimi razpolagamo. In seveda po tej predstavitvi, seveda z zanimanjem čakam na a, zelo spodbudno razpravo, ki jo bomo imeli zdaj z vami. Hvala. Hvala lepa, gospod generalni sekretar, za vaš uvodni govor tudi sam eh, bi se vam zahvalil še enkrat za vašo navzočnost tu pred nami, še enkrat. Eh, gospod Sela Franka je zaprosil za besedo, izvolite. Gracias, eh, señor ah. presidente. Ah, Nacho, okay. I'm always too, I'm too late and then too fast. Sem bil prepočasen in hkrati prehiter, pravi predsednik. Hmm? Eh, gospod Donžon, hvala lepa, eh, kolegice in kolegi, gospod eh, generalni sekretar, gospod predsednik. Naj se samo zahvalim gospodu Rasmusenu za redno prisotnost med nami, ki je vedno dobrodošla in zelo koristna. Zahvaljujem se vam za vaše jasno sporočilo in sicer v zvezi s eh, evropskimi eh, zmogljivostmi in kar zadeva varnostno in obramno eh, politiko na evropski ravni. Eh, dejansko si nadejamo vsi eh, nadaljnega razvoja in krepitve te politike. Vaša predstavitev eh, nekako odraža to, kar je pred dvema letoma povedal takratna, takratni sekretar, ameriški sekretar za obrambo v Bruslju, ki je spodbudil k temu, da bi več postorili in boljše, vedno ob upoštevanju razpoložljivega proračuna. To je treba nujno upoštevati prispevati, želel bi vas samo nekaj vprašati. In sicer vsi poznamo institucionalne težave, ki obstajajo v odnosih med Evropsko unijo in NATO. Zelo dobro vemo, da te institucionalne politične težave ne bo moč rešiti kar tako čez noč. Um, torej, katere so uh, poti uh, za to, da še nadalje izboljšamo sklajevanje med tema dvema organizacijama in tudi po vašem mnenju, uh, na katerem uh, zunanjem prizorišču bi, uh, bodi si obstoječem oziroma tudi potencijalnem v prihodne, na katerem bi lahko sodelovali tesneje. In ne nazadnje bi podal tudi še eno pripombo. Nekateri izmed nas, uh, tudi gospod Daf, smo uh, se podali uh, Eh, prejšnji teden na eh, generalnem, eh, torej na glavnem štabu, štabu misije Atalanta in takrat smo tudi spoznali pomorsko poveljstvo NATO in smo ugotovili, da obstajajo zelo velike ambicije na strani NATO v Indijskem oceanu, torej se sprašujem, uh, kaj se bo dogodilo v obdobju po Afganistanu po letu 2014, torej ta volja za, na strani NATO, da za vsako ceno nekako najde neka nova obzorja, ali je to nekaj razumnega, nekaj um, dobro um, strukturiranega v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami, ali pa je nekaj, kar je predmet soglasja v okviru NATO in kako si NATO predstavlja, da bo lahko aktivnejši še na tem prizorišču. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi zopet pozdravil generalnega sekretarja NATO, ki je spet prišel k nam. Resnično obžalujemo smrt padlih vojakov v soboto v okviru misije v Afganistanu. Generalni sekretar, popolnoma se strinjamo z vašo analizo glede tega, da Evropska unija ni samo vojaška sila, ampak politična gospodarska unija in da se Evropska unija mora okrepiti zato da bo sposobna delovati proti novim izzivom, če ne, ne bomo uspešni, ne bomo postali vodilni. Imamo 4 do 5 tisoč vojakov v operacijah na področju zunanje in varnostne politike. Rad bi postavil dve vprašanji. Prvo vprašanje se nanaša na Sirijo. Zanima me, kako vi analizirate v NATO nov napad Izraela na Sirijo. In drugo vprašanje, kakšna je vloga Turčije, ki je tudi članica NATO v tem primeru? Kako vi ocenjujete prepoved preletov Libije in kakšne so bile posledice za, za to moči in eh, kako vi ocenjujete, kako se bo razvijala situacija v Siriji. Zanima me tudi, kakšen je scenarij za Afganistan za leto 2014 in kakšno vlogo si želijo lokalne oblasti za Čezatlantsko zvezo. Zanima me tudi, v kolikšni meri NATO skuša združiti smart defense, torej pametno obrambo in posodabljanje s politiko zbiranja in deljenja, ki je politika, ki jo izvaja Evropska unija na področju varnosti in obrambe. Najlepša hvala. Gospod Klicht ima besedo. je bivši evropski poslanec, sedaj je član senata in bivši obramni minister. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Rasmus. Veseli smo vaše prisotnosti spet tu med nami, eh, ko se poskusimo pogovoriti o eh, dialogu med Evropsko unijo in NATO, kar zadeva skupno varnost in obrambo politiko. Imam nekaj vprašanj in sicer v zvezi z potrebo potem, da nadaljujemo transatlantsko sodelovanje, še zatlantsko sodelovanje, ne samo kar zadeva operacije, ampak tudi širše sodelovanje um, kajti uh, vsi smo skupaj predani k varnosti Evrope, zaradi tega je očitno, da v Evropi moramo uh, biti bolj učinkoviti, bodi se kar zadeva zmogljivosti in tudi konkretne operacije. Po eh, spremembah v prednostnih nalogah na področju ameriške strategije uh, so v začetku lanskega leta uh, izrazili določen premik, kar zadeva prioritete proti Daljnemu vzhodu in tudi, kar zadeva pacifiško regijo. In torej pričakujejo več uh, pomoči strani Evrope, več prispevkov strani Evrope. Kako gledate zdaj na uh, tudi uh, uspešnost pametne obrambe Smart Defense? To je ključnega pomena. Uh, Eh, to je bilo izpostavljeno tudi lansko leto na vrhih in to bi lahko bila ena od možnih rešitev, kar zadeva eh, zmogljivosti. In potem pa eh, ta delovni dialog z NATO, ki ga je vzpostavila tudi gospa Eštonova, sicer sega tudi v bolj oddaljeno preteklost. To je delovni dialog, ki zadeva tudi pravila in za vse, mislim, da bi bilo pametno, da ga ohranimo, kaj ti gre v korist celotne Evropske unije in NATO. Katere so perspektive tega dialoga, po vašem mnenju? In še tretje vprašanje, tretja pripomba pravzaprav zadeva nujno sodelovanje med. ICT-jem in uh, Evropsko obramno agencijo, kar je nujno ne samo za obe instituciji, ampak tudi za zmogljivosti posameznih eh, držav, predvsem kar zadeva pristop pooling and sharing in kar zadeva pametno obrambo. Torej, v kolikšni miri lahko rečemo, da sta ti dve pobudi usklajeni, kajti jaz mislim, da bi jih bilo potrebno uskladiti eh, v korist obojega. Hvala. Jakom Sari.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 pomembno, da se na to osredotoča na nove izzive kibernetske varnosti in tako dalje. Kljub vsemu pa obstaja splošno mnenje, da je NATO zadeva, ki se počasi končuje. ZDA se ukvarjajo same sabo in do določene mere to pomeni, da NATO ni več tako pomemben. Moje vprašanje je sledeče. Do kakšne mere so ZDA sedaj manj, pokazale manj zanimanja za Evropo kot prej? In drugo vprašanje, pooling and sharing. Delite odgovornosti in entuzijazem v Evropi za to. Moje vprašanje. V NATO ali v raziskovanih institucijah blizu NATO ali se upravljajo raziskave, glede tega, koliko davkoplačevalskega denarja se uporablja za to, da vzdržujemo stare stavbe, staro opremo, obrambno infrastrukturo, ki je sedaj že zastarela. V tej krizi mislim, da bi lahko bili bolj entuzijastični za delitev zmogljivosti. Seveda pa me zanima, ali je možno raziskati kaj takega in ali je možno predvideti, koliko davkoplačevalskih sredstev se za to porabi. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa. Predsednik, naj se zahvalim generalnemu sekretarju NATO za njegovo stališče. Očitno ima govornik nekaj težav z mikrofonom. Uksan, Naj se zahvaljujem generalnemu sekretarju za njegov eh, prispevek, ki je bil kratek, ampak zelo sočen in odločen. In sicer glede tega, da je potrebno, da Evropa več ulaga v varnost in obrambo. Res je, da v okviru NATO vprašanja deljenje bremen, da je ta dialog že star in sega daleč v preteklost, celo v obdobje izpred padca Berlinskega zidu. To, da toliko let kasneje ugotavljam, da kljub vsemu nič se ne premika v glavnem. Nič tehtnega. Torej, dan danes se nahajamo v takih okoliščinah, kjer eh, Združene države preusmirijo svoj center interesov odločno v Pacifiško regijo. Eh, nahajamo se torej v eh, okoliščinah, ki jih lahko obnovimo samo z enim stavkom in sicer torej. Eh, Indija uh, dejansko verjame v Združene države, verjame v druge velike države, ne verjame pa naprimer v Evropsko unijo. To je morda poenostavitev, ampak uh, nekako bi lahko stvari obnovili takole. Torej, um, grožnje, ki uh, jih imamo vse okrog nas in nad nami, so vedno večje, pa čeprav se javnost tega še vedno ne zaveda. Uh, razmere uh, v Siriji ali uh, kjer uh, vojaški poseg ni seveda zaželjen, ampak eh, tvega, da postane nujen, če uh, bodo določeni krogi začeli uporabljati kemijsko orodje, kemično orodje in vsekakor je torej zanimivo slišati, da vi uh, nastopate zelo odločno, ampak uh, bi vas rad vprašal, ali pred uh, vrhom, ki ga bo Evropska unija posvetila varnosti, uh, če bo uh, NATO jasno pozval Evropo, Evropo naj razvije evropsko obrambo kot tako. In eh, torej v trenutku, v dobi, ko vojaška sredstva in vojaška ki proračun se krči, ko uh, Velika Britanija in Francija se nahajata uh, v skoraj katastrofskem položaju in uh, torej, če bo vsak še dalje deloval samo pod svojo nacionalno zastavo, potem pravzaprav Evropa niti ne bo več verodostojna, je to trenutek, ko je treba stvari združiti in v te ravno v tem trenutku proračun se krči. Ampak nažalost v naših nacionalnih parlamentih ne poslušamo takih razmišljanj, čeprav čeprav so gospodarske okoliščine pač pa zelo zahtevne. Ampak kljub temu bi radi vedeli, če bo NATO zauzel jasno stališče v zvezi s tem. To bi bila res neke vrste premjera, torej prvi tak poskus. Seveda vemo, da NATO bi si želel storiti več v okviru samega NATO, to je povsem normalno, to podpiram. Ampak ali bi si NATO želel neko povezovanje vojaških sredstev e, držav članic Evropske unije? Hvala. Thank you. Hvala lepa. Gospod Duff. Uh, uh, Hvala lepa, predsednik. Dobr dan vsem. Dve točki. Prvič, vsi cenimo to, da obstajajo določene ovire za tesnejše odnose med NATO in Evropsko unijo. in eh, ta ovira, eh, pred to oviro predstavlja eh, problem med Turčjo in Ciprom. Ali soglašate z mano, da zaradi tega bi bilo bolj previdno, ko bi zaprosili turškega premijeja Erdogana, da bi sodeloval uh, na decembrskem evropskem vrhu. Mislim, da to bi lahko bila tudi zanj prva priložnost, da se pogovori s svojimi uh, pač uh, enakovrednimi od leta 2004 dalje, to je že mm, kar nekaj časa. Drugič, po uh, obisku v Norsfordu, eh, o katerem je že spregovoril kolega Donžan, ali bi lahko povedali nekaj več o NATO-vem pristopu do prihodnosti uh, programa Talanta? Uh, kar zadeva uh, tudi uh, vprašanje somalskega piratstva videti je, da se nekako umikate iz te operacije in ob koncu naslednjega leta pa bodo, bo, bo piratstvo a, ponovno a, v razmahu. Ali mislite, da lahko potegnemo določen nauk iz uspešne izkušnje? v somalski operaciji. Kar zadeva raz, razmestitev podobnih pomorskih eh, sil v drugih eh, vodah. Naprimer v Gvineji oziroma v drugih, eh, na drugih področjih v afriških vodah. Hvala. Thank you very much indeed. Hvala lepa za uh, kar nekaj zelo relevantnih vprašanj. Prvič, naj se, najprej naj se zahvaljujem gospodu Donžanu za prijazne besede. Vprašali ste me, kako lahko bolje uskladimo Eh, prizadevanja med NATO-om in eh, Evropsko unijo. Gospod Klik je postavil podobno vprašanje. Mislim, da imamo tri področja, kjer potrebujemo zelo tesno sodelovanje in usklajevanje med NATO-om in Evropsko unijo. Prvič operacija kot taka, torej posegi in seveda skupaj delujemo v Afganistanu, v Kosovo, na Kosovo. In uh, moram reči, da kljub uh, celi vrsti političnih uh, problemov oziroma imenujmo jih izzivi, izzivov v našem sodelovanju, nam uspeva se gladko usklajevati na terenu. EUPOL, naprimer, ISAF, sodelujeta učinkovito v Afganistanu, KFOR, EULEX, sodelujeta zelo učinkovito v Kosovu in si pomagata. Torej mislim, da v vsakodnevnem življenju nam uspeva biti uspešni v sodelovanju. Potrebujemo tudi tesno sodelovanje, ko gre za razvijanje zmogljivosti in to eh, mm, me eh, spodbuja k temu, da se lotim vprašanja pametne obrambe oziroma načela s eh, pooling and sharing, o čemer je govoril gospod Salafranka, naprimer, tudi gospod Klik je to omenjal. In uh, gospod Klik je tudi opozoril na to, da moramo zagotoviti, da ne ustvarjamo usporednih eh, programov, ampak da eh, se dopolnjujemo drug drugega in da na učinkovit način uporabljamo denar davkoplačevalcev. Ne sme priti do eh, neplodne konkurence, do podvajanja dela. In torej zaradi tega moramo razmisliti o tem, kako se bomo lotevali tega produktivnega deljenja dela. Kot na, na vrhu lansko leto, leto. Eh, se moramo spomniti, da eh, NATO se je zavezal, da bo razvil celo vrsto eh, zmogljivosti, kar zadeva tudi možnost. In that uh, capability. Kar zadeva polnjenje rezervoarjev uh, v zraku med letali. In eh, torej to je bila ena od uh, teh naših prednosti. Ampak pri tem moramo razmisliti, kako lahko delimo uh, delo. Ne smemo podvajati uh, ene in druge identitete. Ne na zadnje, potrebujemo več sodelovanja in posvetovanja in uh, koordinacije, tudi ko gre za politike. In na tem področju prihaja do res absolutno absurdna situacija. Na a, uradnih sejah imamo možnost se pogovarjati samo o eni temi, naprimer o Bosni, kajti recimo Evropska unija vodi neko a, operacijo v Bosni. Ne bom se spuščal zdaj v vse tehnične podrobnosti, ampak to pomeni, da to je edina tema, ki se je lahko lotimo na formalnih a, zasedanjih. A. In torej ta zasedanja uh, potekajo uh, z, uh, eh, šestin, uh, o prisotnosti 26 terice Evropske unije, torej brez nazočnosti Cipra. Iz istih razlogov Evropska unija ima kar nekaj zadržkov uh, um, imeti preveč takih zasedanj, kjer uh, je zastopanih samo 26 članic. Torej, če bi imeli možnost se pogovarjati tudi uh, o drugih relevantnih vprašanjih, naprimer o Kosovu, potem bi la, to, to bi lahko sicer soli samo na neformalnih uh, zasedanjih in ob tistih priložnostih potem seveda imamo Turčijo, ki ima zadržka sprejemati prevelikega števila takih uh, zasedanj. In torej, uh, to nas privede do, do ugotovitve, da če ne najdemo rešitve za ciprško vprašanje, potem se bomo še dalje nahajali v takih absurdnih uh, situacijah situacijah. To je vprašanje, v zvezi s katerim moramo doseči preboj. Seveda lahko eh, podam nekaj pragmatičnih predlogov o tem, kako lahko napredujemo, ampak eh, se moramo zavedati, da za to, da najdemo končno politično rešitev, potem potrebujemo predvsem eh, neko rešitev med stranema na Cipru. In nedvomno, ti dve strani imata pred sabo velike finančne gospodarske izzive, imajo celo v vrsto možnosti, ki bi jih lahko izkoristili, če bi poenotili otok. In v zvezi s tem mislim, da bi Evropska unija lahko odigrala pomembno vlogo, kar ti ima vzvodje za to, da olajša uh, iskanje rešitve na tisti problem. Uh, Gospod Danžan me je tudi vprašal v zvezi z eh, tem, kako si eh, NATO predstavlja mm, eh, tako svojo ulogo po letu 2014. Ali skušamo nekako si izmisliti neke nove dejavnosti za to, da gotovimo prihodnost, relevantno prihodnost za NATO? Vsekakor ne. Ne potrebujemo uh, nikakršnih novih izmišljotin za prihodnost, kajti imamo celo vrsto uh, pomembnih stvari, s katerimi se moramo ubadati. Torej, NATO, po letu 2014 bo NATO, ki, uh, torej organizacija, ki je pripravljena sprejeti nase vse tisto, kar je treba in kako naj to storimo, tako uh, da uh, na najboljši način izkoristimo vse sposobnosti in zmogljivosti, ki smo jih razvili v Afganistanu. Jadranu. To bomo izkoristili v naslednjih letih, to povezovali bomo, kajti imamo ni na zadnje izobraževanje, usposabljanje, torej vse, kar smo pridobili in se naučili v Afganistanu, bomo obdržali kljub temu, da se bomo omaknili iz Afganistana in verjemite, imeli bomo celo vrsto novih nalog, pripravljeni smo na vse to pripravljeni smo na nepričakovano. Če bi me vprašali, ko sem avgusta 2009 prevzel to funkcijo, če bi me vprašali, ali si predstavljate neko ulogo za NATO v Libiji, jaz bi bil zelo verjetno odgovoril ne. Ampak kljub temu se je potem pokazalo, da je to uh, bila pomembna vloga, ki smo jo imeli, morali odigrati in torej to želim povedati. Moramo biti pripravljeni na nepričakovano. In to je uh, tudi vloga NATO po letu 2014. Eh, Gospod Salafranka je poprašal točno o tem, prav tako je spraševal tudi o Siriji. Nedavna poročila o izraelskem napadu v Siriji. Seveda sem videl poročilo o tisku, prav tako Vem, da se to ni dogajalo na področjih, ki bi bila pomembna za naš sistem raket Patriotov v Turčiji. Vendar pa razmere v Siriji so seveda še vedno zaskrbljujoče. Skrbijo nas eh, katastrofalne humanitarne razmere prav tako nas skrbi, da se to lahko razširi v celotno regijo. Skrbi nas morbitna uporaba kemičnega orožja, tako da pozivamo mednarodno skupnost, da najde politično rešitev, kar se da hitro. To bi seveda pomenilo, da je potrebno doseči dogovor med petimi stalnimi članicami Varnostnega sveta Združenih narodov. Edina pot naprej je politična rešitev. Zato pa potrebujemo enotno in ostro sporočilo mednarodne skupnosti. Gospod Klih, spraševali ste po tem, ali bo sedaj, ko se zdaj osmerjajo na Azijo, to spodkopalo odnose EU in ZDA. To seveda je odvisno od nas, evropejcev. Mislim, da je v našem interesu, da ZDA ponovno uravnovesijo svoje interese in da se osredotočijo tudi na pacifiško regijo, da torej spremljajo tudi rastoče velesilje na tem področju. Ampak pa če bi naj zagotovili, da bodo američani imeli Evropo še vedno za pomembnega partnerja, potem morajo evropejci več investirati v te čezatlantske odnose. Politično, ekonomsko in vojaško. To želim izpostaviti. gospa Jakonsari, je zastavila predvsej podobno vprašanje. Ali bo do ti odnosi z Azijo spremenili odnose z NATO? Ne, samo po sebi ne. Vendar pa seveda, če evropejci ne bodo investirali v čezatlantske odnose, bi to lahko, lahko oslabilo to vez. Videli pa smo že odločno zavezo ZDA, kar se evropske varnosti tiče. Naprimer, prispevek ZDA k raketnemu sistemu NATO, to je zaveza, da se je potrebno zoprstaviti novim grožnjam, morbitnim grožnjam, namesto, da bi torej veliko, imeli veliko stacionarnih sil v strukturah, ki so bile vidne v hladni vojni, imamo sedaj moderen način, kako se soočati s temi grožnjami našega časa. Prav tako ste me spraševali o zastareli infrastrukturi, ali imamo kakšne študije, ki kažejo, koliko sredstev eh, se porabi za zastarelo staromodno infrastrukturo. Ne, takšnih študij ne poznam, vendar pa se resnično osredotočamo na to, da bi reformirali naše vojaške sile v smeri več fleksibilnosti, manj statične infrastrukture, več zmožnosti, da jih pošljemo tja, kjer je to resnično potrebno. To je v bistvu sam temelj reform, ki se odvijajo znotraj NATO. Gospod Deker me je neposredno vprašal, ali bi kot NATO priporočil, da bi Evropska unija razvila evropsko varnostno politiko. Sedaj sem generalni sekretar NATO in ne bom posegal v politike Evropske unije. Vendar pa mislim, da ste mi pozorno prisluhnili in da veste, da menim, da potrebujemo okrepljeno evropsko varnostno politiko. Ne vidim protislovja med odločnim, močnim NATO in tesnejšim sodelovanjem znotraj EU. Ne, tako bi okrepili evropski steber znotraj NATO. Torej, če bi imeli okrepljeno varnostno politiko znotraj EU in če gre za investicije in zmogljivosti, in sedaj sem zelo iskren in odprt in ne gre za novo birokracijo, za nove inštitucije, potem bi to lahko prispevalo k temu, da bi okrepili našo globalno varnost. Sicer pa bodo to samo prazne manje, kot sem že dejal. Zato torej se za to zauzemam, vendar pa seveda v to ne bom posegal. In naj zaključim pri tej točki veliko krat govorimo o tem in v nekaterih političnih skupinah tudi, ali bi naj dejansko imeli skupno evropsko obramno politiko. Realistično mislim, da tega ne bomo doživeli za časa mojega življenja. Kaj ti? In mislim, da bo živel dolgo. To pravim zato, ker kot generalni sekretar NATO sem videl, kako posamezni narodi ščitijo svojo soverenost, kar se varnostne obramne politike tiče. To je nedotekljivo. Torej, mislim, da se to ne bo zgodilo. Mislim pa, da bomo v naslednjih letih doživeli bolj tesno sodelovanje prek meja posameznih držav. To potrebujejo. Videli bomo torej večstranske projekte. To lahko imenujete karkoli hočete. Pooling and sharing smart defense. Ključnega pomena je, da ne bodo države mogle nabavljati drage vojaške opreme same. Tudi večji narodi bodo morali sodelovati. In zato mislim, da bomo videli, veliko več kolektivnih varnostnih prizadevanj v Evropi v naslednjih letih. Andrew. Andrew Duff me je popraševal o tem, ali bi bilo dobro povabiti premijeja Erdogana na Evropski svet decembra. Ne bom se umešaval v evropske odločitve, glede tega, koga bi naj povabili na sestanke Evropskega sveta in potem piratstvo. To je zgodba o uspehu zgodba o uspehu in nauk, ki smo se ga naučili, je ta, da s tesnim mednarodnim usklajevanjem med EU, NATO in posameznimi dejavniki lahko veliko dosežemo. In ne bom izključil možnosti, da bi glede na to, kar smo se naučili iz tega, bilo dobro sprožiti tudi pomorske operacije druge po svetu. Morali bi torej zagotoviti mednarodna prizadevanja za to, da bi imeli odprte pomorske poti. Piratstvo se lahko seveda pojavi tudi druge po svetu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa želi nekdo podati pripombo na dobre odnose med NATO in EU in potrebi potem gospod van Orden, bo dobil besedo. No, no, no. Uh, uh, Hvala lepa, predsednik. Veliko zadovoljstvo mi je, da ste tukaj, generalni sekretar. Vedno je dobro, da k nam prije tudi nekoliko realnosti. Najprej, pravkar ste podali pripombo o tem, da NATO po letu 2014. Na to ni potrebno si izmišljati novih eh, zadev. EU pa si to vse čas želi. Ves čas išče povsod po svetu priložnosti, kako bi lahko razširili svoj vpliv, zato da bi torej lahko upravičili evropsko varnostno politiko. Zdi se mi, da je vprašanje, na katerega moramo dobiti odgovor, to, kako bi lahko okrepili zmogljivosti demokracije, kako bi lahko okrepili zmogljivost, da ukrepamo v tem nevarnem svetu, ne pa to, kako bi lahko upravičili vlogo za Evropsko unijo in generalni sekretar. V zelo težavnem položaju ste, ste seveda diplomatski in ste politik. Večinoma ste diplomat, morate govoriti tako, da ne boste užalili nikogar izmed 28 držav članic. Dejstvo je, da je ta razprava težavna. Ne gre za krepitev vojaških zmogljivosti, gre za to, da bi našli vlogo za posredovanje Evropske unije. In ali se vam ne zdi, da je v tem obdobju, ko ni dovolj obramnih virov, bilo bolj smiselno, kot da Evropska unija razvija usporedne sisteme, da bi se raje osredotočili na evropske prizadevanja znotraj NATO. To je tisto, kar se bo realistično gledano zgodilo. In seveda, vso to podvajanje prizadevan vodi do tega, da potem končamo pri istih državah članicah, ki se pogovarjajo med sabo v istih mestih. Skrbi pa me, glede na to, kako se stvari odvijajo, da se ne pogovarjamo iskreno, kajti tukaj govorimo o vlogi za Evropsko unijo. Resničnostni pa bi morali reči, prosimo, nehamo se igrati politiko, nehajmo strukturami in ustvarjamo več zmogljivosti. Tega ne bomo storili skozi Evropsko unijo, kajti cilj Evropske unije je popolnoma drugačen. Vendar pa ali vas ne skrbi to, da bi se lahko zavezništvo razdelilo? da bomo imeli binarno zavezništvo. Po eni strani bomo imeli Evropsko unijo, na drugi strani pa severne američane. Vem, da bi tisti, ki se zazemajo za eh, še trnejše čezatlantske odnose, si tega želeli, da je to njihov cilj, ki ga imajo v mislih. In zdi se mi, da je to zelo nevarna pot. Torej, zelo me zanima vaše mnenje glede tega generalni sekretar, želimo pa vas opogumiti, da spodbudite evropske države, da naj si prizadevajo znotraj zavezništva, da naj prenehajo s podvajanjem in naj nehajo dodati zmogljivosti in prodajati to kot dodajanje zmogljivosti, ko pa to ne počnejo. Rasmus nas sem videl v veliko okoliščinah kot danskega premijera in tudi kot uh, velikega borca na evropskih svetih, nikoli pa ni bil diplomat. Gospa Kronberg, hvala lepa, da imamo dialog z NATO. Rada bi se osredotočila na Rusijo in na raketni ščit. V Lizboni smo videli veliko prijateljstva med Rusijo in NATO, kako bomo sodelovali glede raketnega ščita. Po tem od takrat pa smo imeli zelo veliko težav na tem področju. Rada bi slišala vašo oceno sedaj, ko so američani saj odložili morda celo popolnoma prekinili s tem raketnim ščitom. Ali to ponuja nove priložnosti za sodelovanje z Rusijo in kakšne so razmere v svetu med NATO in Rusijo. In potem še dodatno vprašanje. sem predsednica delegacije Evropskega parlamenta z Iranom in mislim, da sem slišala, da bi NATO moralo prevzeti določeno vlogo tudi v Iranu. Ali so kakšni načrti za to in kakšna bi naj bila naša oziroma vloga NATO v Iranu? Hvala, proedre. Eh, Katarhini sela eh, na našem njošu. Hvala lepa. Gospod predsednik, najprej bi rad povedal sledeče. Gospod Rasmussen veliko krat govori o parlamentih, državljanih, davkoplačevalcih in o podobnem. Da pa sem mnenja, da to počne predvsem zaradi propagande in ne zato, ker je to resnično tako pomembno. To pravim zato. Veliko krat slišimo, da je potrebno nižati stroške. Vsi pa vemo, da v tem trenutku vedno bolj uporabljamo letala brez pilotov, brez pilotna letala in zelo veliko teh letal povzroča zelo veliko gorja po svetu, veliko ljudi ubijajo. Na to se še ni izrekel proti temu in drugo vprašanje. Kaj menite pravzaprav s krepitvijo NATO? Sprašujem se, zakaj tega ne poveste popolnoma jasno. Zakaj ne poveste jasno, da bi si NATO želel, da bi NATO sam odločal, kje lahko napade in tam, kjer si tega ne želi, tam pa bi potem evropejci lahko posredovali. Govorili ste o polnjenju rezervoarjev letal v zraku. Če bi torej imeli skupno stališče na tem področju, bi morda lahko govorili o sodelovanju. Vendar pa tega v tem trenutku ne moremo storiti, kajti zelo veliko imamo protislovnih interesov med velikimi imperialističnimi silami. In to so tiste države, ki bodo vedno prevladovale v NATO. Tukaj se spremeniti nič ne more, če ne bo prišlo do spremembe pogodbe same. Te države bodo vedno prevladovale in to prevlado tudi obdržale. Včasih smo strani američanov slišali, da je to eh, dobro. To pravijo še vedno, torej tako imajo američani manevrski prostor, da lahko storijo to, kar pa želijo početi. Sedaj, 20 let po vojni v Jugoslaviji, pa imamo še vedno zasedbo Kosova in ne vemo, kdaj se bo ta zasedba končala. Končujem. Ne vemo, kdaj se bodo enote umaknile dokončno iz Afganistana. Vemo, da je CIA sofinancirala določene zadeve. Mislim, da moramo biti bolj iskreni, bolj odprti veliko interesov in potrebno govoriti o teh interesih. Hvala lepa. Sedaj bom omenil čas za govor na dve minuti, tako da bodo vsi dobili možnost in bodo lahko spregovorili gospod Lisek. Pani sekretar generalne, pan je bardzo konkretny i zwięzły. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod generalni sekretar, zelo jedrnati in koncizni ste bili. Tudi sam bom skušal biti tri kratka vprašanja. Prvo vprašanje zadeva to, o čem so govorili kolegi Pauline Charing, Smart Defense. General Van Roš je pred nekaj tedni podoboru tukaj dejal, da vse kaže, da bo to stalo, da bi tukaj lahko privračevali 300 milijonov evrov. In potem varčevanje v proračunih v Evropi. To je kar precej sredstev ali boste torej eh, države članice pozvali k temu, da ustavijo zvačevanje v svojih proračunih in potem raketni ščit v Evropi. Kako boste prepričali politike in državljane Evropske unije, da bo Evropa se zauzela za ta projekt in da ne boste ščitili samo ameriških interesov. Gruzija. Sem poročevalec na to temo in generalni sekretar, rad bi se vam zahvalil za to, da ste nas opogumili k temu, da bi dosegli napredek. Prihodnost NATO v Gruziji je nekaj, kar eh, se ne podpira samo v Gruziji, imamo nasprotnike tudi v državah članicah NATO v Evropi, v pomembnih državah članicah v Evropi kako boste te države članice prepričali, da bi Gruzija dejansko lahko pristopila k NATO. Gospod Feigl. Ähm, gospod generalni sekretar, meni je všeč vaša ugotovitev, da moramo biti pripravljeni na nepredvidljive in nepričakovane stvari, ki se dogajajo v svetu in zadevajo našo varnost. Ampak nepričakovanega mora biti manj kot se zdaj dogaja. Imamo preveč nepričakovanih eh, dogodkov in nepričakovanih procesov. Eh, postavil bi vam vprašanje, ali ne bi bilo eno izmed do, možnih področji bolj koordiniranega in bolj kooperativnega sodelovanja med NATO in Evropsko unijo vprašanje analize predvidevanja, anticipiranja procesov. Govorim o pričakovanih in nepričakovanih procesih, o katerih ste vi govorili uvodoma. E, tam, kjer imamo nepredvidljive in nepričakovane dogodke, je NATO bil doslej manj uspešen ali pa celo izredno neuspešen. Mislim, da bi morali e, naše sodelovanje e, ojačiti ne samo v krepitvi Eh, logističnih eh, kapacitet, ampak intelektualnih kapacitet. Eh, drugič, vprašal bi vas, kako je z članstvom Makedonije v NATO. Ne bom elaboriral vprašanja, veste, zakaj to sprašujem, tudi v luči odločitve mednarodnega sodišča. Kako Eh, vidite to možnost, ker je očitno, da je, gre za regijo in za državo, kjer ima NATO še vedno odločilen vpliv in, in ugled. Hvala lepa. Thank you um, very much. Uh, first, um... Hvala lepa. Najprej gospod Van Orden. Naj vam povem, da nisem institucionalist. Ni mi mar, kdo točno kaj počne. Zame je pomembno, da so stvari upravljene. In kar se tiče vojaške zmogljivosti, smo videli, da pomagljivosti obstajajo, resne pomagljivosti. Veliko smo se naučili iz operacij, še pa posebno v Afganistanu in v Libiji, mimo grede tega smo se veliko naučili in na podlagi tega smo identificirali kritične točke, pomankljivosti in želim si zapolniti te verzeli, pa ne si bo znotraj NATO ali okvira EU. To mi ni mar. Vendar pa 21 držav članic je, so članice obeh organizacij. In seveda smo dožni svojim davkoplačevalcem, da zagotovimo, da je delo, ki ga upravljamo, opravljeno učinkovito. Imamo samo ene davkoplačevalce, eno vojaško zmogljivost, če želite, in potrebujemo več investicij v transportne zmogljivosti. Zelo veliko vojako imamo v Evropi, ne moremo pa jih mobilizirati na hitro. Potrebujemo polnjene rezervoarje letalo zrako, to smo se naučili iz libijske operacije, prav tako potrebujemo boljše zmogljivosti, kar se tiče nadzora, obveščevalnih podatkov in če sem zelo konkreten glede tega, moramo investirati v brezpilotna letala, ki jih lahko uporabimo skupaj, ko lahko potem vodijo naše vojaške in politične odločitve. Tukaj gre za zelo pomembne pomakljivosti. In kot sem že dejal, lani na vrhu NATO v Chicagu so se evropski zavezniki obvezali, da bodo investirali v zmogljivosti polnjenja rezervarjev z gorivom v zraku. Če želijo to storiti prek Evropske obramne agencije, prav, ni mi mar za inštitucije. Gre za to, da je delo potrebno upraviti učinkovito. in zato se strinjam, da je najpomembnejša stvar, o kateri se bomo odločali decembra na Evropskem svetu, da namenimo zadostna sredstva na tistih vaških področjih, kjer jih imamo premalo. To je najpomembnejša odločitev. Gospa Kromberg spraševali ste me o tem, ali na to vidi zase kakšno vlogo v Iranu. Ne. Nikoli, nikoli nisem podal takšne izjave, ravno nasprotno. Da je vsem, da NATO kot zavezništvo ne bo se utikalo v iransko vprašanje. Podpiramo pa mednarodno prizadevanje za diplomatsko rešitev. Raketni ščit. sprašujete, ali je sedaj sprememba postopnega pristopa nekaj, kar bi lahko olajšalo tudi bolj tesno sodelovanje z Rusijo? Glede tega, to je pomembno vprašanje. Moj odgovor. Da, mislim, da bi se to naj zgodilo, kajti ruski pomisleki zaenkrat so bili večinoma povezani s to četrto fazo. In sedaj te četrte faze ni več. Smo jo preklicali. Torej, če v Moskvi obstaja politična volja po sodelovanju, mislim, da bi to lahko pomenilo pot k doseg dogovora, kako bi NATO in Rusija lahko sodelovala glede raketne obrambe. Naj pa izpostavim, da dejstvo, da četrte končne faze ni več, da smo se odrekli, ne spreminja dejstva, da je celotno prebivalstvo Evrope v državah članicah NATO zajeto, kajti že prve tri faze bodo izvedene, kot je bilo načrtovano, in to bo že pokrilo celotno območje in celotno prebivalstvo držav članic NATO v Evropi. Gospod Andrijakis me je sprašval o tem, kdaj se bo končala okupacija Kosova. Zanimivo je, da ljudje v regiji tega ne vidijo kot okupacijo. Ravno nasprotno, nedavno, ko je Kathy Ashton uspela izpogajati sporazum med Beogradom in Prištino, sta obe strani zahtevali od NATO, da ostane in da pomaga pri izvedbi sporazuma in zagotavlja varnost. To ni okupacija. Seveda sem vesel, ko vidim, da imajo NATO za nepristransko javnstvo za mir in demokracijo. Sveda bomo ostali toliko časa, kolikor bo potrebno, zato da bi izvedli mandat Združenih narodov. Ta mandat imamo in imamo obvezo, da izvedemo mandat Združenih narodov do konca. Um, Prav tako ste poprašali po Afganistanu jasen načrt imam. Do konca leta 2014 se bo končala misija ISAF. Tako bomo torej končali z našo bojno misijo. Bomo pa ostali po letu 2014 z misijo za usposabljanje, ko bomo potem pomagali varnostnim silam Afganistana. Gospod Lisek? Sprašvali ste, ali bomo storili kaj, da bi bilo manj zniževanje sredstev v obramnih proračunih. Seveda, veste, da se tem odloča država članica, NATO tukaj nima nič. Imamo pa seveda določene kriterije, po katerih so se zaveznice NATO zavezale, da bodo tisti zavezniki, ki namenijo več kot 2 odstotka, 2 ali več odstotka za obrambo, se zavezali, da bodo ostali pri tej vsoti. Tisti, ki so pod dvema odstotkoma, pa bodo skušali povečati sredstva in doseči raven dveh odstotkov. To ni pravna obveza, gre za politično obvezo. In vedno, ko sem v prestolnicah in kmalo bom v Varšavi, bom ponovil to sporočilo. In lahko vam povem, da sem politični dialog, z vladami, vodijo, tudi s parlamentarci v nekaterih prestolnicah. In videl sem, videl sem pozitiven odziv. Lahko omenim državo, kjer so glavne politične stranke dosegle široko politično soglasje in se bodo sedaj počasi dvigali k dvema odstotkoma. Za generalnega sektora NATO je tudi torej pomembno, da govori neposredno s parlamentarci kajti to je tisto, kar je pomembno. Proračun, obramni proračun in finančna fiskalna politika na splošno, to je v rokah parlamentarcev. Prav tako, gospod Lisek, ste spraševali o raketni obrambi, kako lahko prepričamo ljudi, da je to tudi v evropskem interesu. Predvsej jasno je, da se soočamo posem jasno, raketno vražo več kot 30 držav po svetu ima raketno tehnologijo, ki nas lahko ogrozi, ki lahko zadane tarče v Evropi. Tako da je jasno, da je v interesu Evrope, da razvijemo učinkovito obrambo proti tej raketni grožnji. In še grozijam. Odločitev, ki smo jo sprejeli v Bukarešti leta 2008, še vedno velja. Takrat smo izjavili, da želimo, da Gruzija postane članica NATO, seveda, če izpolne vse kriterije. Vzpostavili smo posebno komisijo Gruzija-NATO in v okviru te komisije skupaj sodelujemo z Gruzijo, zato da ta še naprej sprejema potrebne reforme za to, da se bo v prihodnosti lahko pridružila naši zvezi. Nismo še na tej stopni, vendar pa sem zelo zadovoljen, da je nova vlada v Gruziji potrdila želje Gruzije, da se pridruži NATO. Potrebno je, da Gruzija dokaže, da izpolnjuje potrebne kriterije. In še gospod Weigel, ki je zastavil vprašanje v zvezi s prihodnimi širitvami. Aktivno sodelujemo s Kopjem, kot veste, smo se tudi odločili v Bukarešti leta 2008, da smo pripravljeni za poganja s Kopjem, takoj, ko se bo uredilo vprašanje imena. To dobro vedo. zato, da lahko trdimo, da smo strani NATO storili vse, kar lahko, da takoj začnemo s pogajanji, takoj, ko se poišče rešitev za vprašanje imena. Zato spodbujam vse strani, da čim prej poišče zadovoljivo rešitev. Po mojem mnenju to ni nemogoče. Je mogoče, seveda, če za to obstaja politična volja. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Za zadnji sklop vprašanj sem imel tri poslance na seznamu, sedaj jih je šest. Ne vem, kako nam bo to uspelo, vendar pa, če se vsi držimo omejitve na eno minuto, nam bo mogoče vendarle uspelo. Veronik, prva, izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala, predsednik, gospod Rasmussen. Samo eno vprašanje. Ali ste seznanjeni z napadom, eh, bombnim napadom, Izraelovim bombnim napadom na Damaski in ali ste vi pri NATO uskladili to operacijo? Zakaj vam postavljam to vprašanje? Marca, 7. Eh, marca 2013 je NATO podpisal eh, sporazum o sodelovanju partnerstvo z Izraelom, to je dvostranski sporazum in v tisku takrat je bilo zapisano, da je Izrael de facto članica NATO. Kar je bilo zanimivo, je bilo to, da ta sporazum bi moral okrepiti eh, programe za eh, načrtovanje med Združenimi državami, NATO in Izraelom v povezavi z prihodnimi operacijami na Bližnjem vzhodu. Dva eh, meseca pred zdajšnjimi operacijami, a težko je verjeti v to, da ni prišlo do nikakršnega usklejevanja, torej kako gledate na ta posega v Siriji. Hvala. Spašake. Spašake. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Omenili ste potrebo po vodstvu v spremljajočem se svetu, po potrebi po zmogljivosti in želela bi vas vprašati glede zmogljivosti na področju kibernetike, tehnologije, na področju obrambe v ZDA so ugotovili, da je nujno uvesti nove tehnologije tudi na področje obramb. Zanima me, kaj vi načrtuje, načrtujete v NATO glede kibernetske zaščite obrambe, zato da ne bo prišlo do vojne med tehnologijami. In sedaj še drugo vprašanje. Sirija zelo natančno spremljam to področje že vrsto let in že nekajkrat. Ne, da bi vas potem vprašali, ste dejali, da NATO ne bo posegal v Siriji. Zanima me, zakaj? Gospod Rožek. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ravno sem se vrnil z Balkana in ko govorimo o Balkanu, imamo tam še vedno nekaj odprtih vprašanj glede širitve NATO. Omenili ste že Makedonijo, vendar pa me zanima, kaj pa se dogaja s Črnogoro, z Bosno in Hercegovino, kako vi gledate na možno članstva Srbije. Mislite, da bo naslednji vrh NATO, vrh širitve? Gospod Butikofer. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Tri vprašanja. Zanima me, kaj bi NATO moral storiti za spodbujanje jedrskega razorožovanja. Drugič, imamo obraževalno vojno v vzhodni Aziji, mi jih spod, pri tem spodbujamo z našimi izvozi orožja. Kaj vi menite o tem? Bi morali biti bolj previdni pri naši politiki izvoza orožja v to regijo in tretjič. On stran raketne zaščite, kaj je po vašem mnenju prioriteta, ki bi jo morali doseči mi v Evropski uniji in v NATO glede sodelovanja področja varnosti z Rusijo. In verjetno ste sli, že slišali za poročilo štirih državnikov o vzpostavljanju skupne varnosti v Euroatlantski regiji. Kaj vi menite o tem? Hvala, gospod Kirilov. Kot veste, je lansko leto prišlo do veliko terorističnih atentatov v Evropi, potem je sledilo veliko koordiniranega preiskovanja in tako dalje in ZDA so še vedno prepričani, da gre za Hezbola. Po drugi strani pa imamo še vedno nekaj protislovnih vprašanj. O tem je treba razpravljati. Kako vi vidite povezavo med Hezbolajem in zadnjim napadom? Mislite, da bi morali resno ukrepati v prihodnosti glede Irana? Bi morali verjetno najprej poskrbeti za Hezbolajem?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 Francija a, ima občutek, da je upletena v vprašanje Malja, kaj pa a, NATO v zvezi s tem. Imeli smo celo ruska letala, ki so a, a, letela ravno v bližino švedske meje in ni prišlo do, od, do nekakršnega odziva. Kaj bi se dogodilo, če e, bi šlo za NATO v državo? Zakaj imamo različne odzive glede na različne okoliščine? Hvala. Gospod generalni sekretar. Um, thank you very much. Najlepša hvala. Gospa De Kaiser, vaše vprašanje je bilo prvo. Vi ste me vprašali, če če sta NATO in Izrael sodelovala pri teh napadih? Ne. To slučajno ne. Seveda imamo partnerski odnos z Izraelom, to je jasno. Imamo partnerski odnos, ki se imenuje sredzemski dialog, ki vključuje ne samo Izrael, ampak tudi šest drugih vprašanj, eh, držav v Severni Afriki in na Bližnem vzhodu. Skupaj smo razvili programe za sodelovanje, vendar pa nismo sodelovali z Izraelom pri teh napadih. Gospa Šake, kibernetska varnost. To je eden večjih varnostnih izzivov, na katerega se moramo še bolj osredotočiti v naslednjih letih. V NATO si sedaj prizadevamo za okrepitev naše kibernetske obrambe. Prvi korak je bil, da okrepimo obrambo naših NATO-vih omrežij in to potrebujemo zaradi tega, ker nas redno napadajo, kar ni nič presenetljivega. Do sedaj smo bili precej uspešni pri zaščiti naših sistemov. To je prvi korak. Drugi korak pa je, da bomo morali verjetno tudi premisliti o če in kako bi lahko razvili zmogljivost, s katero bi lahko pomagali našim zaveznikom ki trpijo zaradi napadov. Nekatere članice se lahko same branijo, druge pa bi rade videle, da bi NATO vseboval skupino za hitro ukrepanje in poseganje, če je to potrebno. To so eni od, nekateri od elementov, o katerih sedaj razpravljamo in jih pripravljamo. Kibernetska varnost je tudi vprašanje, pri katerem moramo tesno sodelovati z našimi partnerji po svetu, kajti kibernetska varnost je čezmejno vprašanje in zato ga moramo kot takega tudi obravnavati in ga obravnavati skupaj s partnerji, ki so naši zavezniki. Zastavili ste mi vprašanje o Siriji. Zakaj NATO ne namerava poseči z vojaško operacijo v Siriji? Veliko krat me to vprašajo, kajti veliko krat se omenja zelo uspešne operacije v eh, Libiji in me sprašujejo, zakaj Nekaj takšnega ne storimo v primeru Sirije, vendar pa moramo povdariti razliko med Libijo in Sirijo. V Libiji smo ravnali v skladu z mandatom OZN, to je, da zaščitimo civilno prebivalstvo. Dobili smo tudi aktivno podporo strani držav v tej regiji. V primeru Sirije pa ni izpolnjen obeden od teh pogojev. Sirija je dosti bolj kompleksna družba. Prepričan sem, da bi zonanje vojaška intervencija lahko povzročila nepredvidive posledice v regiji. Zato mislim, da je pravi način ravnanja politična rešitev. Vendar pa se popolnoma strinjam eh, z vašo frustracijo in nemočjo, ko gledamo, kaj se dogaja v Siriji. Zato je res nujno potrebno, da mednarodna skupnost pošle jasno sporočilo režimo, režimu v Damasku. Varnostni svet do tega trenutka ni dosegal konsenza. To obžalujem, še posebej zaradi tega, ker mislim, da imamo politični okvir, ki bi ga lahko uporabili. Kot se verjetno spomnite, junija leta 2012 smo imeli akcijsko skupino za Sirijo, ki je izdala deklaracijo, ki so jih podpisali vsi člani, stalni člani Varnostnega sveta. In v tej izjavi jasno piše, da bi režim v Damasku moral sprožiti tranzicijski proces, s katerim bi lahko vključili želje siricev. Trdno sem prepričan, da bi lahko našli rešitev na podlagi te deklaracije. Vendar pa zato potrebujemo resolucijo Varnostnega sveta OZN. Gospod Rovček mi je zastavil vprašanje glede perspektive za Balkan. Črnagora je opravila konkurenit napredek. Zato smo razvili akcijski načrt za Črnogoro. Do tega trenutka ta država ni izpolnila vseh pogojev, vendar pa sem navdušen nad opravljenim delom in opravljenim napredkom. Bosna in Hercegovina. Tam imamo politično stagnacijo pred nekaj leti smo razvili akcijski načrt pod določenimi pogoji. Takrat smo izjavili, da bomo sprožili ta akcijski načrt za članstvo takoj, ko bo Bosna izvedla nekatere reforme glede obramne lastnine in premoženja. Tam sem se srečal tudi s političnimi vodi in obljubili so mi politični sporazum, ki naj bi ga dosegli lansko leto, vendar pa do tega trenutka še nismo videli nobenega napredka. To je res obžalovanje vredno. Vendar pa smo pripravljeni na korak naprej, takoj ko opravijo svoje naloge. Omenil sem že moje mnenje glede skopja tudi bližnji sporozum Beograd, eh, med Beogradom in Prištino vpliva na integracijo Zahodnega Balkana v euroatlantsko povezavo. Najprej morajo oni opraviti svoje naloge, potem pa bomo mi pripravljeni na naslednji korak. Vprašanje, če bo naslednji vrh vrh širitve. Kot prvo, nismo se še dogovorili, kdaj bo naslednji vrh in drugič, če država želi postati članica NATO, mora najprej izpolniti določene pogoje. To pomeni, da mora države kandidatke najprej opraviti svoje naloge. Gospod Butikofer, zastavili ste mi vprašanje o jedrskem razvrževanju. Sprejeli smo strateški koncept. V tem konceptu NATO ponovno povdarjamo tisto, kar je večina držav že podpisala v 70 letih. In to je, da bomo sodelovali zato, da bomo dosegli svet brez jedrskega orožja. Mi se strinjamo s to vizijo, vendar pa nismo naivni. Izjavili smo tudi, da bo NATO ostal jedrska zveza, do trenutka, ko bodo obstajale jedrska orožja. Zavezniki v NATO so zmanjšali, so močno zmanjšali število jedrskega orožja od konca hladne vojne. Vendar pa ne moremo trditi enako za Rusijo. Torej lahko rečemo, da smo za zmanjšanje števila jedrskega orožja, vendar pa na uravnotežen način. Sedaj pa Euroatlantska varnost. Tudi sam sem prebral to poročilo z velikim zanimanjem. Jasno je, da potrebujemo pozitivno sodelovanje z Rusijo, zato smo jo tudi povabili k sodelovanju na področju raketne zaščite. Veliko napredka smo storili v okviru sodelovanja z Rusijo. Sodelovanje na področju raketne zaščite pa bi resnično pomenilo velik korak naprej. Na, do tega trenutka nismo videli nobenega napredka z Moske, kar obžalujemo, vendar pa še naprej razvijamo dialog. Gospod Svensson me je vprašal. Če bi prišlo do tega incidenta, če bi Švedska bila članica NATO? Ne vem. Odgovora na to ne poznam. in ne bom posegal v notranjo švedsko razpravo o NATO. Seveda tesno spremljam to razpravo z velikim zanimanjem, vendar pa naj podarim tisto, kar sem že povedal na švedskem, da obstaja velika razlika med članstvom in nečlanstvom. Da ste pokriti členom Številka 5. Morate biti članica NATO. Vendar pa zelo cenimo tesno sodelovanje in partnerstvo, ki ga gojimo švedsko. No, no no, Najlepša hvala, gospod generalni sekretar. Najlepša hvala za vaše odgovore. Nažalost moramo razpravo zaključiti, ker je naslednji gost že tukaj. Najlepša hvala, gospod generalni sekretar, da ste prišli in mislim, da bomo imeli še nekatere razprave med Evropsko unijo in NATO do vrha. zaradi jasnih smernic tesnega sodelovanja moramo v Evropski uniji tudi tesno sodelovati z NATO mi v Evropski uniji. Bi lahko ostali na svojem mestu, dokler ne zaključimo te točke na dnevnem redu? lahko bi prišlo do sprememb, tudi če bi prišlo do spremembe politiki ZDA. Ne vem, kakšna bo politika ZDA, ko bo prišlo do sprememb v interese zaradi energije. In to bo vplivalo verjetno tudi na odnose med Evropsko unijo in ZDA v okviru NATO. Zato mislim, da je zelo pomembno, da obe skupnosti tesno sodelujeta v NATO. Najlepša hvala, da smo lahko danes razpravljali o tem. Vendar pa moramo k temu dodati tudi to, da se moramo spomniti, da Evropska unija izvaja ne vojaško zunanjo politiko in da veliko prispevamo s tem. Mi imamo zelo veliko zunanje pomoči, nevojaške zunanje pomoči našega proženja, dosti več kot iz ZDA. Evropska unija prestaja 60 odstotkov vse razvojne pomoči. Torej, to moramo poštevati tudi, ko govorimo o delitvi bremena, če želimo, da je delitev pravična. Kljub temu pa mora to stolovanje postati še tesnejše in da mora Evropska unija prevzeti še več vojaških odgovornosti. Zato bi se vam rad zahvalil, da še naprej delate na tem področju in da sodelujete z nami. Še enkrat hvala, da ste prišli k nam. I will visit you one day if I am allowed to do so, of course. You're welcome.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 Gospe in gospodje, prosim vas, da zopet zasedete svoje mesta. V zadnjih eh, dnevih sem dobil veliko vprašanj strani kolegov, če bi lahko postali poročevalec za Irak. In ker potem, če ste poročevalec za Irak, postanete tudi obramni minister. Zato sem zelo vesel, da je tukaj z nami gospod Mario, Mario Mauro in bi mu pri vsega srca čestital, da je postal obramni minister Italije. Veliko krat se tukaj pogovarjamo o Italiji, kaj ti tam stvari potekajo drugače kot drugot, vendar pa so rezultati veliko krat zelo dobri. Prepričan sem, da bo Mario Mauro zelo dober človek za to mesto. Prosim te, Marija Mauro, da podaš uvodno izjavo, potem pa bomo imeli priložnost za razpravo. Izvoli. Grazie, Hvala, predsednik. Torej, če eh, obstaja razlog, zaradi katerega eh, eh obožujem, eh, da sem italijan, je to, da vas Italija vedno znova preseneča. Eh, in dejstvo, ki eh, lahko prispeva k temu presenečenju, je morda ravno eh, dejstvo, da eh, najmiroljubnejši med evropskimi poslanci v italijanski delegaciji postal ravno ministr za obrambo. No, Dobro, to je ravno smisel tega, kar sem danes želel povedati tu eh, v Evropskem parlamentu. In eh, sicer, eh, kar čutim globoko in kar ni povezano samo s tehničnimi vidiki, ampak z nekim pogledom na obramne politike, ki jih res pojmujemo z, na predpostavki nekega načela, ki ne pomeni samo neobstoja konfliktov. Mislim, da veliki izziv, ki je pred nami, in uh, kar uh, uh, dejansko bomo povzeli v vse, skozi vse etape, ki nas ločujejo od decembrskega vrha, je to, da poskusimo razumeti, ali lahko imamo koncept obramne politike, ki naj nam omogoči, da stopimo korak naprej v procesu evropskega povezovanja. Torej, ustrajam na tem. To je razprava, ki traja že nekaj let med nami uh, o uh, skupnem pogledu na obrambo, ki naj bo neko orodje, stebr, ki naj nam omogoči, da stopimo korak naprej v smeri evropskega povezovanja, vedno večjega povezovanja. Italijanska vlada, ki je nastala uh, vsled te zelo zahtevne, tega zelo zahtevnega volivnega kroga za mojo državo, je eh, država, ki ima na ključnih mestih uh, ne samo globoko eh, prepričane evropejce, ampak eh, tudi eh, ljudi, ki eh, verjamejo v eh, federalizem. In eh, torej to bo pomenilo srednjeročno, da bo prišlo do zauzetja določenih odločitev in stavitev stališč, ki bodo močno na strani spodbujanja povezovanja na evropski ravni. V Evropskem parlamentu sem se naučil, da obstaja dostojanstven način, da lahko živimo evropsko izkušnjo ki eh, pač ima določeno distanco do eh, vseh procesov povezovanja. Ampak hkrati želim poudariti na tem mestu, želim res povdariti, da eh, italijanska vlada bo v naslednjih mesecih zavzela določeno stališče, ki eh, pa bo nasprotno stališče, ki bo res osredotočeno na nujnosti evropske, evropske integracije, evropskega povezovanja. Ravno zato se mi zdi prav, da se lotim eh, kar tako. Eh, eh, neposredno vseh problemov, torej vse to, kar nas zavira pri eh, eh krepitvi eh, pogleda na skupno obramno politiko. Mislim, da je pravilno, da najprej opredelimo te probleme, da se jih lotimo, da najdemo dosledne rešitve z eh, vsemi vrednotami in načeli, ki predstavljajo eh, recimo DNK nas, našega skupnega evropskega doma. Jaz eh, se ne bom izmikal tem dožnostim. Mislim, da današnji današnja Evropa, Evropa na obramni ravni, ima dve osnovni težavi. Prva težava je upočasnitev ki um, prizadeva proces poglabljanja odnosov povezav med državami članicami, kar zadeva obrambno. Imam občutek, da ta proces je upočasnjen dan danes, predvsem zaradi nepozornosti strani nacionalnih vlad do tega, kar je po mojem mnenju neka uh, skupna uh, kolektivna potreba. In uh, to pogledno. Uh, ne mislim na neko mirovanje ali ustavitev tega procesa, ker to ne bi bilo pravilno, ampak vsekakor mislim, da evropske države bi morale eh, napredovati eh, z večjim pospeškom v smeri doseganja cilja neke eh, trdne eh, obramne sposobnosti in tudi povezane sposobnosti, eh, eh, obramne sposobnosti na evropski ravni. Eh, dejansko eh, večkrat večkrat je bilo povdarjeno, da je dobro, da poskusimo doseči bolj učinkovito uporabo tega, kar imamo. Ampak jaz mislim, da moramo iti dlje z večjim zagonom, ki je sicer v, tudi v nedavni eh, preteklosti zaznamoval napredek na, pot, na področju skupne varnostne in obramne politike. Se spominjam na fazo, ki je zaznamovala mojo prvo izkušnjo v Evropskem parlamentu v začetku eh, leta 2000 in sicer, ko je Evropa namenila primerna sredstva, tukaj mislim tudi na intelektualne in politične finančna sredstva, ne samo na gospodarska sredstva, ti mi eh, Eh, varnostne in obramne politike. Takrat smo oblikovali strategijo, eh, obramno strategijo na evropski ravni, določili smo tako imenovane headline goals, kar zadeva vojaške zmogljivosti in smo oblikovali akcijski načrt za eh, reden na razvoj teh zmogljivosti v okviru skupnega, skupne slike. In mislim, da to je bila zelo pozitivna doba, ne samo za varnostno in obramno politiko, ampak za celotno Evropo. In tudi prepričan, da eh, je treba eh, ponovno pokazati sposobnost načrtovanja prihodnosti. Ne pozabimo, da so, to so bila leta, ko smo bili sposobni oblikovati neko evropsko ustavo, ko smo definirali ambiciozne cilje, ki pa so bili dosledni z vlogo, ki jo želimo odigrati na evropski ravni. Torej, to pogledno eh, je treba upoštevati po našem mnenju spodbojevalno vlogo, ki jo lahko odigra evropski Evropski parlament. Namreč tukaj a, se rojevajo in krepijo ideje, ki e, delajo močno našo Evropo in to mora veljati tudi za ključni sektor, kot je obramni sektor. Torej, nadejam si, da tudi v eh, Evropskem parlamentu se bo oblikovala zavest o potrebi potem, da ponovno spodbudimo proces razvoja skupne varnostne in obramne politike in da iz parlamenta eh, pride eh, močna spodbuda nacionalnim parlamentom oziroma vladam za to, da sprejmejo prav tako odločne eh, sklepe. Drugi problem eh, pa eh, predstavlja eh, konkretna grožnja, kr krčenja temeljnih vojaških zmogljivosti, ki so na voljo na evropski ravni. Podatki v zvezi z proračunom oziroma izdatki za obrambno v Evropi, ki jih je zbrala Evropska obrambna agencija, kažejo jasno, da V zadnjih letih ta, um, ta poraba se je skrčila, bistveno skrčila. Vsi vemo zelo dobro, da Evropa doživlja obdobja, ki sploh ni lahko z gospodarskega vidika. Uh, v, v splošnem je potrebno izdatke pač uh, skrčiti znotraj določenih parametrov, ki naj zagotovijo gospodarsko stabilnost. Kljub temu pa mislim, da ravno uh, to, ta trenutek gospodarskega gospodarskih težav, ki verjetno se ne bo kratkoročno zaključil, nam usiljuje pogumne odločitve, kar zadeve izdatke ravno za obrambo, za obrambo pravlja. In eh, že danes in toliko bolj v prihodnje, nobene od eh, evropskih držav ne bo lahko razmišljala o sebi kot o eh, samostojni državi, bodi si kar zadeva obrambo, ne kar zadeva razpoložljiva sredstva, kar zadeva naprave, opreme, zato da se financira raziskave, eh, nabavo novih eh, naprav, najbolj zapletenih eh, pač, sistemov, eh, vojaških sistemov. To, kar se dogaja v zadnjih letih, to jasno dokazuje zaradi vedno eh, manjših eh, sredstev, skoraj vse drž evropske države dejansko se odpovedujejo najbolj dragim sistemom. Ampak, če glede na to, da gre za odločitve bolj nacionalne narave, rezultat je pa ta, da Evropa v celoti izgublja ravno najbolj napredne sposobnosti, ki so ji zagotavljale tudi določeno samostojnost pri delovanju sodelovanju. Če si ogledamo izdatke za obrambo, eh, bomo razumeli, kolikšna je narava tega problema. Leta 2010, 26. terica je eh, uložila 34 milijard evrov uh, za nakup uh, raznih vojaških sistemov in uh, opreme. Od teh 7,5 milijarde je bilo namenjenih za programe, uh, um, torej za skupne programe v dveh ali več državah Evropske unije. Torej samo 22 odstotkov vseh uh, javnih uh, naročanj na, na tem področju v Evropi beleži sodelovanje med uh, več državami državami Evropske unije. Kar pa zadeva stroške za tehnološke raziskave, je rezultat še slabši. Eh, od dveh milijard skupno, to prav gotovo ni veliko, samo 246 milijonov, torej 11,8 odstotkov je bilo namenjenih za program sodelovanja med dvema ali več državami Evropske unije. Torej, v povzetku, pa čeprav ponastavljam, v Evropi imamo danes določena razmira, kjer sklepi v zvezi z nakupom vojaških sistemov in toliko bolj, kar zadeva naložbe v raziskave obvladujejo zahteve in postopki na nacionalni ravni. To je stvarnost, ki je popolnoma nedosledna z političnimi cili, da več postorimo na področju varnosti in obrambe in z gospodarskimi cili, da boljše ravnamo, torej da bolj strateško ulagamo in porabimo denar. Zato mislim, da potrebujemo povečanje usklajevanja med evropskimi državami, zato da bomo skupaj odločili, kam naj usmerjamo sredstva, sredstva in torej katere vojaške zmogljivosti je treba ohraniti za prihodnost. In mislim tudi, da ta postopek je treba um, razvijati, zato da primodemo do konkretnega političnega sporazuma, torej sporazuma med vladami na evropski ravni. Nedvomno tudi ti, ti eh, odločitve bo treba vključiti v okvir eh, torej te eh, gospodarske finančne strogosti, ki se jih ne moramo odpovedati. To, da stro, to strogost lahko zasledujemo bolj pametno, bolj razumno, s tem, da povečujemo učinkovitost izdatkov v skladu z ekonomijo obsega. Ponovno uravnoteženje javnih financ eh, bo, se bo prav gotovo u, okoristilo tudi z določeno večjo stopnjo rasti, torej poraba za bolj pametno obrambo, ki jo bo strateško usmirjenja, bo povečala konkurenčnost evropskega sistema. Torej v postestku jaz si nadajam tudi več Evrope tudi na področju obrambe in to pomeni, da moramo več pričakovati od naših skupnih institucij, hkrati pa moramo tudi več dati. Moramo moramo bolj tesno sodelovati in se povezovati za to, da napreduje naša skupna, skupni pogled. Jasno pa, da gre za. Uh, proces, ki bo šel eh, korakoma, kaj ti države se ne bodo kar tako odpovedali svoje suverenosti čez noč, ampak na področju obrambe, tako kot se je dogodilo v zvezi tudi z skupno valuto, bo potrebno najprej iti po poti eh, konvergence med nacionalnimi politikami. Na to bo prišlo do faze konkretnega povezovanja, ki bo predpostavljala dolgoročno tudi preseganje nacionalnih politik. Eh, pristojnosti. Torej moramo nekako začeti vse znova, torej začeti spet odločno da gremo po poti, po kateri smo začeli hoditi, potem pa smo zašli na stran pota. In danes to lahko storimo, kajti dolgoročno je bil, eh, do, eh, daljno, mm, eh, daljno, mm, daljnosežno je bilo odločeno, da se decembrski Evropski vrh posveti ravno vprašanju varnosti in obrambe. In torej si ne moremo, si ne moremo zamišljati, da bi se tisti svet zaključil s tem, da se odločimo za skrčenje teh zmogljivosti na evropski ravni. Ob tisti priložnosti moramo doseči dvoje predvsem. Prvič, moramo ponovno jasno izjaviti, da je obramba nekaj pomembnega da obramba ni samo izraz neke eh, volje po hegemoniji, je pa izraz neke odločnosti, da narekujemo pogoje za mir, za razvoj, za demokracijo. In uh, drugič, Eh, to mora biti začetek nove faze načrtovanja. Uh, decembrski uh, svet ne sme biti neke vrste zaključek neke poti, kar zadeva varnost in obrambo, ampak izhodišče za to, da bomo lahko v razumnem času prišli do novih in višjih ravni povezovanja med državami članicami. Obramba in to je uh, italijansko gledišče ne sme biti uh, nekaj marginalnega v okvir odločitev, ki jih bodo bodo evropske nacionalne vlade sprejele za to, da se bomo soočali z izzivi v naslednjih letih. Obramba pri razmišljanju o prihodnosti mora biti ključnega pomena, ker je transverzalna in kaj ti predstavlja podlago za vse ostale politike. Eh, zavedal sem se resničnosti tega, kar sem ravno kar izjavil. Je, um, sem razumel, ko sem se vrnil iz obiska v Afganistanu in sem ocenjeval, kako delujejo vojaške enote v Kabulu in Heratu. In tam sem ugotovil, da uh, kar zadeva uh, finančna sredstva, ki jih Italija namenja za tiste uh, predele, uh, Torej, eh, da ta eh, sredstva eh, temeljijo tako na in upoštevajo tako vidike obrambe, kot tudi vidike mednarodnega sodelovanja. In torej obramba je centralnega pomena za Evropo, za zaščito njenih interesov, ki so močni in razširjeni na svetovni ravni. In to je tudi pomenilo za to, da uravnotežimo odnose z ZDA, kar je predpogoj za to, da podavno ponovnega zagona čez atlantskim odnosom. Pomembne je tudi z gospodarskega vidika, kajti pomembne so naložbe v obramne sektorje, predvsem, ko gre za visokotehnološke eh, panoge. Evropa to potrebuje te pomembne odločitve in uh, Italija in vse države uh, so pripravljene sodelovati pri vsem tem, tudi pri obvladovanju kriza. Dobro vemo, da uh, finančna prizadevanja, ki so potrebna za to, da okrepimo in, in podpremo te uh, zmogljivosti, se zavedamo odgovornosti, ki nam jih nalaga ta uloga in smo pripravljeni uh, to upoštevati tudi v priložnosti uh, skorešnjega italijanskega predsedovanja, zato da bo bo Evropa odgovoren mednarodni akter in akter, ki bo sposoben odigrati ulogo, ki se jo, si jo vsi nadejamo. Zahvaljujem se vam še enkrat za vašo pozornost in uh, rade volje predajam besedo vsem vam za vaše vprašanje in upam, da bom lahko tudi koristen z mojimi, svojimi odgovori. Hvala. Herr Minister, herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospod minister. Vidim, Mauro, da si se že dobro uvedel v novo delo. Mi opravljamo zelo pomembno delo in tudi sodelujemo znotraj NATO v pododboru za varnost in obrambo in pripravljamo se že na Evropski varnost, obramni vrh, kjer ne bomo spremali pomembnih odločitev, ampak se bomo odločali o smeri delovanja. Izvali bomo morali veliko eh, smernic, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, kot so bojne skupine, ki so ostale še pri besedah in niso bile prenesene v prakso. Potem imamo tudi komponente za sodelovanje, kar pomeni, da države, ki to želijo, lahko tesneje sodelujejo. To je povezano tudi s tistim, ki im, z, z dejstvom, da imamo države, ki imajo uh, različne zakonodaje, različne želje, ustave, ki jim preprečujejo tesne sodelovanje. Mislim, da moramo počasi že preiti k dejanjem, glede na to, da bo Lizbonska pogodba, ko bo vrh praznovala tretjo obletnico. In zato mislim, da bi morali opraviti tudi napredek na tem področju. Sedaj gremo na razpravo. Prvi je gospod Danžon, potem pa gospod Salafrank. Euh, Hvala lepa, dober dan, gospod minister, minister dragi Mario. Eh, smo posebno zadovoljni nad vašim imenovanjem in eh, dejansko eh, vaša funkcija bo dodatno, dodatna spodbuda za naš odbor odbor, kaj ti bomo vedli in pod odbor, kaj ti bomo vedli, da vsaj eden od ministrov v 27-terici eh, bo pozoran do eh, eh, pač razmišljen v, v našem odboru. Kar pa zadeva vrh, decembrski vrh, bi imel dve pripombi, eno vprašanje. Torej, najprej, tako kot ste pravilno izpostavili v vašem govoru, moramo stopiti dlje kolektivno, sicer obstajajo določene določene proračunske omejitve, tako da pravzaprav nobena država članica ne mora sama prevzeti velike eh, operativne izzive. In zato eh, hkrati pa eh, Evropa mora temeljiti na prizadevanjih vsake države članice. Če si ogledamo zemljevide Evrope, dan danes samo dve državi prispevata več kot 50 odstotkov celotne evropske zmogljivosti. Če odštejemo Francijo in Združeno kraljestvo, potem vidimo, da je je eh, Evropa kar anemična, kar zadeva obrambo in varnost. In eh, torej, kako naj eh, na individualni ravni spodbudimo vsako državo članico, da si prizadeva v čim večji meri za to, da bo to kolektivno nekaj pomembnega. Potem pa kar zadeva obrambno industrijo. Vsi vemo, da ta industrija v Evropi je zelo uspešna, ampak bi lahko bila še toliko bolj, kaj ti govori o prestrukturiranju, govori o večji konkurenčnosti. Evropska komisija komisara Tajani, komisara Bernier sta predlagala nekaj eh, možnosti, ampak v okviru pač proračunskih okoliščin vemo, da prestrukturiranje lahko privedejo tudi do izgube delovnih mest, do zaprtja določenih industrij in nobena država članica ni dejansko pripravljena na take, na take žrtve kratkoročno. E, Italija e, nedvomno ima zelo uspešno e, obrambno industrijo, ki je polivalentna, Torej, kako uh, se ta razprava razvija v Italiji v zvezi s prekturiranjem obramnega sektorja? In še nekaj in, eh, v zvezi z prioritetami na tem uh, eh, obramnem vrhnu, vrhu, recimo. Uh, torej, govorili smo o zmogljivosti, tako kot je ravno kar opozoril tudi generalni sekretar NATO. Uh, zmogljivosti pravzaprav niso pomembne, če ne obstaja volja, da se jih poslužujemo. Torej, kaj je treba postoriti na ravni držav članic, konec koncev zato, da spodbudimo to politično voljo, da smo dejavni. In torej s tem se navezujemo na razpravo, ki smo jo imeli v odboru AFET, ko smo govorili o Evropski službi za nanje delovanje. In sicer eh, Evropska unija mora imeti določene prioritete, mora določiti te prioritete na področju zunanje politike, preden se angažira na področju obramne politike. Eh, v našem pododboru smo večkrat poudarili, da bi potrebovali neko metodologijo kot bela knjiga, ki je bila oblikovana v Franciji. Ali, ne, ali ne bi bilo koristno razviti tako podobno belo knjigo tudi na evropski ravni, zato da naštejemo uh, tiste točke, uh, v zvezi s katerimi Evropska unija želi napredovati uh, na obramnem področju? Hvala. Gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod minister. Ko sem videl peto točko na denem redu in da gre pri tej točki za izmenjavo mnen s italijanskim obramnistom Marijem Mauro, sem bil zelo vesel. Mario Mauro, rad bi čestital za novo imenovanje na mesto ministra in ti želim v imenu naše skupine čim več uspeha pri opravljanju tvojega dela. Gospod predsednik, rad bi zastavil dve vprašanje. gospod minister se je hitro odzval na naše povabilo in kot tudi na povabilo za obisk naši, naše misije v Afganistanu. Zanima me, kakšna je vizija Italije za obdobje po letu 2014. ZDA se želi pogajati o imuniteti za svoje sile. Ja, Nemčija je ravno tako dejala, da želi ohraniti približno 700-800 vojakov. Zanima me, kako boste vi nadaljevali z delom podpore afganskim enotam. Kakšna bo vloga Italije? Zanima me tudi kot drugo vprašanje, poleg tega, kar je že omenil kolega Danžan. kako vi vidite situacijo v Siriji. Državni sekretar ZDA je zaprosil članice NATO, da pripravijo načrt za poseg v primeru uporabe kemičnega orožja. Videli smo, kaj se je zgodilo eh, konec tedna, da obstaja grožnja, da se bo. Uh, konflikt razširil na celotno eh, regijo. Generalni sekretar nam je dejal, da vidi kot možno rešitev za samo politično rešitev, ko gre za Sirijo. Videli smo tudi, da je Izrael izvedel zračni napad. Torej, zanima me, kako vi vidite situacijo v Siriji in kakšna bi bila po vašem mnenju najboljša možnost rešitev do julija, ko bomo morali soglasno sprijeti embargo na orožje v varnostnem svetu. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, over here, Mario, um, Signor Ministro. I, I still call you Mario by instinct. I apologize for my uh, impertinence, but congratulations. Hvala lepa. Čestitam vam za imenovanje in uh, imam podobna vprašanja kot eh, ostali, recimo po umiku ISAF-a iz Afganistana, ali uh, mislite, da a, je treba a, kaj postoriti za to, da se prepričamo, da ne bo prišlo do ponovnega prevzema nadzora nad Afganistanom strani talibanov. A, torej, kako naj storimo za to, da se izognemo temu, da bi prišlo do ponovne vzpostavitve statusa quo. Uh, in torej uh, moramo zagotoviti, da uh, Afganistan uh, bo uh, nekako osvobojen talibanov tudi v prihodnje. Uh, In uh, vem sicer, da uh, kot član tega odbora uh, vas je zelo zanimalo določeno področje, eh, predvsem kar zadeva naprimer kristijane, eh, predvsem kristijane v Siriji, ki so zdaj zelo izpostavljeni eh, cele vrsti eh, nevarnosti in grožen. Sicer sem velik prijatelj Izraela, ampak vemo, da Izrael je poskusil poseči za to, da bi preprečil eh, dostavo pošiljke orožja. Eh, Hezbolahu v eh, Libanonu. Eh, stvar torej tvega, da se zelo razširi eh, in sem zelo zaskrbljen nad tem, kako se stvari razvijajo v tisti regiji. Če bi bilo potrebno poseči, ali bo to neka vrsta koalicija voljnih, tako kot je prišlo v Malju, ali bo to vodil NATO oziroma kako se bo stvar razvila. In ne na zadnje še eno vprašanje v zvezi z Evropsko obramno agencijo. Moja skupina in, oziroma moje Stranka nekoliko skeptična glede tega, kaj je doslej dosegla ta obramna agencija, ampak. V redu, stvar poročujemo. Eh, vprašanje, ki se zastavlja, je dan danes, naprimer, tudi polnjene rezervoarje v eh, letu, v zraku, kako mm, želimo doseči več zmogljivosti in eh, tudi predvsem, kako bomo razvijali ta nov koncept združevanja in deljenja pooling and sharing in kako bomo resničevali pametno obrambo, o kateri danes vsi govorijo. Radia. Let me, uh, <clears throat> let me of, uh... Hvala lepa. Uh, čestitam uh, vam tudi jaz, ne se pridružujem tudi torej predgovornikom. In uh, torej decembrski evropski vrh, ki bo posvečen obrambi, uh, je nekaj izrednega pomembnega, torej tudi jaz bi se rad navezal na to in izpostavil nekaj uh, vidikov. Uh, torej, prepričan sem, da obramna politika bi nam lahko ponudila veliko več novih priložnosti za to, da smo dejavni eh, v primerjavi s tem, kar je bilo storjeno doslej. Predvsem želel bi povdariti eh, sposobnost načrtovanja in sposobnosti vodenja evropskih misij. Potrebovali bi boljšo sklevanje med vojaškimi in civilnimi sposobnostmi. Evropske operacije, ki so bile eh, sprožene v začetku lanskega leta, morajo pred, predstavljati neke vrste podlago za redno civilno prisotnost Evropske unije. Eh, moramo biti torej odgovorni eh, tudi mi za našo prihodnost. Sam eh, mislim, da. Eh, bi morali oblikovati neke vrste operativn, operativni generalni štab. Kaj mislite vi o tem? In še drugič, razpravljamo o vlogi in o uh, vlogi uh, bojnih skupin, battle groups. Uh, kar nekaj razprav je bilo v zvezi s tem v Evropski uh, uniji, na različnih evropskih svetih in te razprave niso privedle do nikakršnega sklepa ali zaključka o možni vlogi bojnih skupin kot neki začetni bojni sili oziroma katera je lahko njihova vloga kot neke vrste rezerv rezervne operativne sile. Torej, jaz bi vas podbudil k temu, da nadaljujete te razprave in da poskusite priti do določenih zaključkov, e, recimo kot v obliki e, pisma iz Weimarja, ki je bil podpisan recimo leta 2010 oziroma kot nedavni e, predlog Weimar plusa. In potem, kako gledate naprimer tudi na uporabo e, določenih institucij in postopkov, ki so bili vključeni vključeni v Lizbonsko pogodbo in s katerimi torej zdaj razpolagamo. Naprimer, redno strukturirano sodelovanje, eh, ki lahko okrepi sodelovanje v operacijah oziroma zmogljivosti eh, in pobudo, ki eh, jo ima, imenujemo pooling and sharing. Torej, kako gledati tudi na te vidike. Hvala. Janaku. Ja, Gospa Janaku. Hvala. Μόνο για την θέση την οποία κατέλαβε. Χαλά λοιπόν. Честитам вам не само за нов положай, temveč tudi за то, kar сте pravkar povedali o evropski varnostni politiki. Nedvomno stroški oziroma sredstva, ki jih namenjamo za to, ne zadoščajo potrebno je zagotoviti več sredstev, biti bolj učinkovit. Žal pa je tako, da obstajajo tudi še nadaljne težave, kot je naprimer tudi vprašanje spremenja odločitev soglasjem. Edina možnost, da bi obšli to težavo, bi bila ta, da bi bolj tesno sodelovali, kajti mislim, da da vsi vemo, kdo je proti in to moramo jasno tudi povedati, to moramo jasno izreči. Naša država, večina držav članic Evropske unije je tudi članica NATO. To seveda ne pomeni, da si ne želimo NATO ali da želimo NATO ubiti. Ne, ne, sploh ne. Uh, Gre za to, da si želimo, da težave v Evropi rešujemo kolektivno. To ste dejali tudi sami. Evropa veliko sredstev namenja za raziskave in obrambo, veliko več kot ZDA. Mnenja sem, da bi decembra morali oblikovati novo, drugačno stališče morda bi nam lahko povedali, kaj bi lahko prelagala Italija v tem pogledu, tako kar se tiče težav, katerih ste govorili vi, pa tudi kar se tiče usposabljanja, naprimer. Naj podam primer. Kako izgleda sistem, usposabljanja vojaških sil v Evropski uniji. Smo dosegli kak napredek? Hvala lepa, bivši predsednik Petering. Hvala lepa za prijazen pozdrav, gospod minister. Dragi Mauro, čudovito je videti te tukaj kot italijanskega ministra za obrambo. Vedno sem verjel v Italijo in to, da si bil imenovan za obramnega ministra, upravičuje moje zaupanje v Italijo že prej, če sem prav slišal, si govoril o viziji. Čite de Gasperi in Konrad, Konrad Adenauer sta z drugimi na začetku 50-ih let delila vizijo Evropske varnostne skupnosti z Evropsko vojsko. In seveda potrebujemo cilje v Evropski uniji. Mislim, da bi morali pojem Evropska vojska tudi uporabljati, kajti to opisuje naše cilje in pravkar je Bogdan Krih govoril o bojnih skupinah. Te bojne skupine bi lahko bile jedro za evropsko vojsko. In sedaj za mano pri britanskih kolegih slišam godenanje. Saj vam ni treba sodelovati, tisti, ki ne želite sodelovati, pač ne boste sodelovali. Imamo strukturirano sodelovanje, bi pa zelo pozdravil, če bi torej ta vizionarski pojem Evropska vojska spet uvedli v našo razpravo mimo grede, veliko uspeha za, pri tvojem delu, pa tudi pri delu italijanske vlade na splošno. Hvala lepa. Gospod Van Orden, izvolite. Hvala lepa. Čestitam eh, novemu ministru za obrambo Italije in Ali lahko slišim, nek, slišim neko potrditev uh, v zvezi s tem, kaj lahko skupna evropska varnosta in obramna politika lahko postori za doseganje uh, ciljev uh, evropskega povezovanja? Sicer je minister Mauro zelo jasno odgovoril in zato se mu zahvaljujem. Uh, ampak kaj želi Italija še postoriti za to, da izboljša evropske obramne zmogljivosti in kako si zamišljate vlogo NATO? Hvala. Hvala lepa. Naslednja na vrsti je gospa Martini. Hvala lepa, minister. Eh, dragi Mario, dovoli, da se ti javno eh, poklonim in da povem, kako sem vesela nad eh, tvojim imenovanjem na tej funkciji. Jaz sem zadovoljna, da pač sem se lahko pač tudi pojavila tu v tem parlamentu in jaz sem se pridružila tukaj skupini Britanije poslancev. In uh, zdaj pa vidim, da uh, si bil imenovan za ministra in torej očitno tudi Italija ponovno uh, zač začenja ceniti zasluge, kajti zasluge in to, nad tem sem zadovoljna, kajti zasluge morajo biti temelj vsega. Gospod Angorakis, izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Najprej bi želel ministru zastaviti sledeče vprašanje ti zadnji napadi Izraela na Sirijo, ali ste mnenja, da je to invazija oziroma kršitev teritorijalne integritete Sirije strani druge države? Ste tega mnenja ali ne? In nadaljne vprašanje. V zadnjem času se veliko krat govori o tem, da države članice Evropske unije na področju obrambe morajo sodelovati. Bojne skupine kolega je govoril tudi o vajmarski pobudi. Obstaja pa tudi sodelovanje z Združenim kraljestvom. Da, gospod minister, kakšno je pravzaprav vaše osebno mnenje? Veseli me, da nismo dosegli napredka, vendar pa imam tudi razlago za to, razlog, zakaj to sodelovanje ne uspeva. Je v tem, da države, ki bi morda želeli sodelovati, se sramujejo, da bi kršile mednarodno pravo. Naprimer, v Malju. Zakaj se nihče ni povezal s Francijo, ko je posredovala, imamo tudi druge primere. Mnenja sem, da do tega ne pride zato, ker so ti napadi, te invazije na te države, nekaj, kar so nasprotjo z mednarodnim pravom. In potem, gospod minister, govora je bilo o obramni industriji in govorili ste tudi o konkurenčnosti. Ali sploh veste, kaj to pomeni? To pomeni, in mislim, da je kolega to že dejal, to pomeni, da je velik delež obramne industrije v Evropi v takšnem položaju, da mora izginiti, tako kot je bilo to tudi z vzpostavitvijo enotnega trga si tega želimo, bolj konkurenčno evropsko industrijo, to pomeni, da bi grški delavci v grški obramni industriji morali biti odpuščeni, postali bi brezposleni. Kako se bomo lotili teh vprašanj? Hvala lepa. Di... Hvala lepa. Predam predam besedo ponovno eh, ministru Mauro za odgovora. Uh, Naj a, eh, mu tudi sem čestitam. Nedvomno bo a, eh, kolega Mauro a, eh, zelo pomembno, pomemben resurs za našo državo. A, Eh, ampak naj podam neko pripombo v zvezi s prvim delom njegovega prispevka. Potem bom postavil vprašanje. Mislim, da je eh, težko eh, zabeležiti bistvene izboljšave na področju obramne in zunanje evropske politike. Kaj ti obramba in zunanja politika sta zadnja deleža suverenosti, ki ju eh, določena država preda eh, neki eh, eh pač eh, nadrejeni ravni, kot bi lahko bila eh, Evropska unija. Eh, razen, če ne pride do določenega napredka z eh, političnega in institucionalnega vidika. Torej, Konkretno pravo delo za tiste, ki v to verjamejo, bi moralo potekati predvsem na tisti eh, ravni. Uh, vprašanje pa naslednje. Danes generalni sekretar NATO je povedal, da ZDA sprašujejo evropske države, da bolj uh, konkretno sodelujo pri evropski obramni politiki. Uh, Po eni strani obstaja ta a, zahteva, po drugi pa imamo finančno krizo, ki prizadeva vse države v Evropi in seveda tudi Italijo. A, minister meni, da obstaja neka možnost a, a, določenih prihrankov na področju izdatkov, recimo z boljšim usklajevanjem, kar zadeva tudi nabavo določenih vojaških sistemov in tudi z boljšim usklajevanjem a, politik, ki zadevajo vojaško industrijo uh, med posameznimi državami članicami? Ali obstajajo možnosti za določene prihranke uh, eh, z tega vidika? Hvala come ho detto anche Hvala lepa, tako kot se povedal že med svojim prispevkom, jaz sem uh, začel svoj mandat uh, na tej funkciji, uh, tako da sem nekaj dni po imenovanju obiskal italijanske vojake v Afganistanu. Uh, sestal sem se z generalom Danforjem, ki je uh, poveljnik uh, sil ISAF in sem se tudi sestal s predsednikom Kazajem. Zato bom najprej odgovoril na vprašanja, ki so mi le bila zastavljena v povezavi s strategijo po letu 2014, kar zadeva Afganistan. Italijansko stališče je zelo jasno in odločno. Nimamo nikakršnega namena uh, vreči v zrak vsa upravljena prizadevanja za zagotavljanje stabilnosti in za zagotavljanje konkretnega napredka Afganistanu. Imel sem priložnost si ogledati torej štabe v Heratu in v drugih mestih v Afganistanu, kjer imamo približno teh 4000 italijanskih vojakov, ampak sem imel možnost v razgovorih z generalim Danfordom, da jasno navedem, da eh, po letu 2014 je treba ta umik organizirati po načelu eh, sorazmernosti, ki naj spoštuje eh, torej prisotnost, trenutno prisotnost posameznih držav v ISAF-u na terenu. Torej Italija se bo sorazmerno s tem obnašala po letu 2014, zato da zagotovi ob prisotnost svojih vojakov, svoje gospodarsko angažiranje. To, in to sorazmerno z mednarodnimi silami, bodi si tudi kar zadeva mednarodne dejavnosti, kar zadeva infrastrukture, izobraževanje, zdravstvo, spodbujanje enakosti med spoloma, torej vse to V Afganistanu je bilo doseženo po zaslugi prisotnosti vojaških sil, ki so zagota, zagotovile določene objektivne pogoje za civilno sožitje. Torej, tam, kjer ni prišlo do teh pogojev, kot naprimer v določenih provincah, eh, so eh, razmire veliko, vi, veliko bolj nazaj v primerjavi eh, z nekaterimi drugimi, kar zadeva stabilizacijo v Afganistanu. To sem podaril tudi predsedniku Kazaju, ki sem mu tudi natančno natančno uh, eh, navedel um, tudi po, točke iz um, mm, sporozumov SOFA. Torej, zavezništvo, ki ga imenujemo NATO, ni samo vojaško zavezništvo, je tudi politično zavezništvo. In torej, z italijanskega zornega kota je nepojemljivo, eh, da bi imeli eh, drugačna načela za obravnavo različnih eh, skupin in da bi recimo Italija se drugače sporazumela z afganistanskimi oblastmi za zagotavljanje pač varnosti italijanskih vojakov tam na terenu. Mi smo tam vedno vedno bili prisotni v okviru NATO, vedno v skladu z mednarodnim eh, mandatom, tudi recimo naprimer v Lebanonu in, Libanonu in torej vse eh, poteka v okviru tega skupnega pristopa. Torej, naj povem sicer, jaz sem svoj mandat pričel z obiskom v Afganistanu, ampak sem se veliko bolj bal eh, tega, teh mitraljezov med navednicami kolegov iz Evropskega parlamenta, predvsem predsednika Danžana in generala Van Ordna. Torej, se bom osredotočil na nekatere njihove dvome, ki odražajo njihovo kompetentnost, njihovo znanje, ampak tudi neko načelo in sicer, da je moč oblikovati skupno kolektivno odgovornost in projekta s skupnim pogledom, če eh, bo vsako pravil svojo dolžnost. Samo en primer. In sicer eh, glede na to, kar je storila Montjeva vlada v zadnjem eh, pol drugem letu vodenja Italije. Italija ni zaprosili niti eh, enega evra iz. Uh, Eh, evropskega eh, eh, pač sistema za pomoč državam. Temu je Italija bila kos svojimi silami in nasprotno je Italija opravila svojo dolžnost, kar zadeva podporo držav, kot so naprimer Grčija in torej tudi, kar zadeva vse obramne vidike, bo Italija z eh, trdovratnostjo eh, zagovarjala tudi določena načela eh, in sicer ne zato, ker je obramba odraz neke moči, ampak ker je predpogoj za zagotavljanje miru in za razvoj narodov. Torej, razprava, ki jo smo jo začeli v našem parlamentu, kar zadeva proračunska sredstva za Evropski obramni sistem, je razprava, v okviru katere želimo vključiti skupne poglede eh, iz evropskega povezovanja, kajti mislimo, da je to nujen instrument, skozi katerega bomo lahko upravljali boljše naše individualne eh, nacionalne dolžnosti. In torej v tem smislu želim povdariti še nekaj stvari, nekaj vidikov. Pri nekaterih kolegih čutim, da so nekoliko skeptični oziroma tudi obupani večkrat na plenarnih zasedanjih, sem ponovil, da uh, je, um, torej, kdor je euroskeptik, eh, ima določeno srečo in sicer ne zato, ker bi imel dobre tehtne razloge za to, da je euroskeptik, ampak zato, ker kdo, kdor pravi, da verjame v Evropo, ni zares prepričan v to. In uh, torej, jaz mislim, da ne moramo stopiti k omizju decembrskega vrha in pri tem si zamišljati, da bomo še dalje barantali okrog teh bolj peripe, perifernih območij obrambnih eh, vidikov eh, v zvezi s porazumi, kot so sporazumi, ki zadevajo bojne skupine. Če ne bomo imeli nekega novega zagona naših sposobnosti, razumeti, da se Evropa uresničuje z evropsko metodo. In evropska metoda, dragi Fiorello, ni metoda, ki začenja pri teoriji in se potem dokoplje do prakse. Ne, obratno, vedno uh, je to bil pragmatičen pristop. Zato, da smo se lotili vprašanja enotnega trga, smo začeli pri jeklju in premogu. In torej, začeti pri oba, obrambi je predpogoj, zato da razširimo potem uh, um, obzorje našega pogleda. Moramo moramo ohraniti to pragmatičnost in tukaj bom dal tudi primer, zato da me boste razumeli. V Italiji poteka polemika v zvezi nekaterimi obramnimi sistemi, ki bi jih, moral kup, jih morala kupiti italijanska država, naprimer F-35, raje kot drugi obramni sistemi. Če bi se omejili samo na znamke različnih letal, eh, raje kot eh, na konkretno operativno eh, sposobnost, zmogljivost, potem se ne bi lotili ključnega vprašanja, torej vprašanja eh, integriranega obrambe, kajti ima, taka obramba ima smisel samo, če je res integrirana. In torej se moramo odločiti za neke konkretne opcije in te konkretne opcije morajo, se morajo ujemati z opcijami naših eh, zaveznikov in tukaj ne gre samo za majhne, malenkostne interese za zaščito eh, evropske industrije. To ima smisel samo, če temelji na neki širši viziji. In torej naj odgovorim na globoko vprašanje, tudi zelo zahtevno vprašanje, ki ga postavlja eh, general Van Orden o prihodnosti NATO. Kako lahko prispevamo k krepitvi NATO? Jaz to vprašanje razumem tako. Države Evropske unije predstavljajo večino držav držav eh, NATO. In zato krepkejša Evropa, bolj um, vojaško povezana Evropa lahko samo uh, okrepi uh, NATO. In zato jaz sem prepričan, da tudi za britanskega zornega kota in ko govorim o Britancih, mislim tudi na neko kulturo, ki ima v sebi neko globoko vez in neod, neodtujljivo naravno uh, zasidranost eh, v evropski način življenja, torej lahko tudi, tudi ta Brita, to britansko gledanje lahko samo krepi tak pristop. General Van Orden se bo spomnil na zgodovino druge svetovne vojne Winstona Churchilla, ker Winston Churchill se spominja na uh, boj za Anglijo in, je, in pravi, nikoli toliko ljudi je bilo prisiljeno uh, dolgovati toliko tako majhnemu številu ljudi. Torej, jaz mislim, da če, če tistih 750, eh, te, teh 750 evropskih poslancev in eh, tista skupinica ministrov, ki se bodo sestali na decembrskem vrhu, bodo imeli skupen pogled, potem nikoli toliko ljudi ne bo dolgovalo tako majhnemu številu ljudi, kar zadeva prihodnost Evrope. Hvala. Bene, grazie al... Hvala lepa, minister Mauro. Zahvaljujemo se tudi vsem za vse vprašanje in pozornost. Next point, the freedom of press and media in the world. Naslednja točka, svoboda tiska in medijev po svetu, poročevalka je Marija Češake, to je druga izmenjava mnen. Prosim, beseda je vaša. Much, very... Hvala lepa, predsedoči. Zelo kratka bom. Naj začnem zahvalo vsem poročevalcem v senci, zelo kolegijalno smo pripravili to poročilo prejšnjo izmenjavo mnen smo že imeli in mislim, da smo blizu tisti pravi formulaciji in glasovanju in bomo poslali odločno sporočilo svobodi tisk, tiska in medijev po svetu. Pa tako bi se rada zahvalila novinarjem, civilni družbi, vsem drugim, ki so bili vključeni v to, prek interneta in tudi drugače. To poročilo je zelo aktualno. Kratko po tem, ko smo praznovali dan neodvisnosti tiska. Pritisk na kritične glasove, naj si bo prek speta ali ne, narašča in postaja vedno bolj nasilen. Novinari, blogeri so veliko krat zagovorniki človekovih pravic. Nekaj šokantnih podatkov iz leta 2012. 88 novinarjev je bilo ubitih, skoraj 900 je bilo aretiranih in 2000 je bilo napadenih. To so pomembne številke in Evropska unija lahko in mora odigrati bolj pomembno vodilno vlogo pri tem, da zagotavlja svobodo tiska in medijev po svetu. Sodelovati moramo z vladami, spominjati jih na njihove odgovornosti, prav tako pa tudi s civilno družbo in novinari samimi. Žal pa so vlade v tretjih državah tiste, ki veliko krat zlorabljajo zakone. Ne, vedno neposredno zakone, ki so povezani s tiskom in mediji, temveč zlorabljajo zakone o nacionalni varnosti, protiteroristične zakone, davčne zakone in tako dalje, da otežujejo ali ustrahujejo novinarje in blogerje. Kot ekipa poročavcev Senci smo se odločili, da ne bomo ocenevali svobode tiska in spleta po državah, temveč smo priložili nekaj prilog ki izpostavljajo pomembno delo civilnih organizacij, ki strokovno ocenjujejo raven svobode tiska in medijev po svetu in to smo priložili kot prilogo temu poročilu. Želimo tudi pokazati, kako pomembno je, da ne prihaja do političnega vmešavanja v delo medijev in tiska, temveč da jim pomagajo, da neodvisno in svobodno upravljajo svoje delo. Izpostavljamo torej, da bi tisk in mediji morajo biti svobodni od ekonomskega in političnega pritiska, neodvisno morajo delovati in pluralistično, to je še prav posebno jasno za javne in velike korporacije, ki so vključene v svobodo tiska in medijev. Tudi te imajo vedno večjo odgovornost. Isto velja tudi za vedno hitreje raztoče digitalno okolje, kjer sta tisk in mediji tudi zelo pomembna. In tudi tukaj ne sme prihajati do preveč pritiska. Prav tako izpostavljamo potrebo, da mora EU se odločiti, da spregovori tudi o nekaznovanju po napadih. Pogosto ne prihaja do zaključka procesov, tako da sedaj iščemo znanje na svete, zato da bi tudi pripravili obrambo za te novinarje. Zaključujemo pa tako, da pozivamo EEAS in Evropsko komisijo, da najbolj odločno in strateško racionalizira te proračunske postavke za programe, ki že obstajajo v okviru Evropske unije za medije in tisk. In ne smemo pozabiti, da je Evropska unija lahko vodilna globalno gledano, takrat, ko smo vzorni. In seveda imamo določene probleme tudi mi, to je jasno, vendar pa poročilo, ker spada pod pristojnost AFETA, je pač omejeno na to, kar je. Želimo govoriti o ciljih glede na naše primerjalne kriterije. Osredotočamo se na sosedstvo, prav tako širše pa tudi na zunanje delovanje. Pa naj si gre za razvojno politiko, politiko sosedstva, jasni primerjalni kriteriji morajo biti znani, tako bomo bolj učinkoviti, še prav posebno v časih krize in vrčevanja. Istočasno pa bomo še vedno vodilni globalno gledano za zaščito tistih vrednot, ki so za nas zelo pomembne svoboda izražanja, prosti, neodvisni, pluralistični mediji. To je samo bistvo človekovih pravic in bistvo ljudi. Toliko. Kot kratko vod v to poročilo, veselim se nadaljnega dela z ekipo poročevalcev Senci in upam na vašo podporo. Dva sta na mojem seznamu. Najprej gospa Ibri Sagič. Thank you, sir. Um, I would like to Hvala lepa, predsedoči. Naj se zahvalim poročalkini čestitam, hvala lepa tudi svojim kolegom, poročalcem v senci, za odlično upravljeno delo. In zato, da smo se uspeli dogovoriti o kompromisnih predlogih v imenu ELS, lahko povem, da bomo podprli vse kompromisne predloge. Nekaj razlik v stališčih se poročava, ko je še pred nekaj minutami sem videla indikativni seznam, vendar pa sem zadovoljna, da smo lahko sprejeli splošni pristop, da nismo šli v podrobnosti in da nismo naštevali osebe ali države, kajti mislim, da lahko drugi v parlamentu to bolje storijo. Mislim, da ni primarno AFE tisti, ki mora to storiti. Zato sem hvaležna poročevalki, ki je tudi podprla to zamisel zelo sem zadovoljna, da smo končno se tudi dvignili nad razmere in izpostavili blogere in splet. O tem ne govorimo veliko, je pa to segment, ki je vedno pomembnejši, čeprav posebno za režime. Bolj restriktiven kot je režim, bolj se boji spleta in blogerjev. Zato sem zelo zadovoljna, da smo izpostavili tudi ta vidik v tem poročilu. Kot sem dejala, bomo podprli vse kompromise. Pri nekaj točkah ne bomo glasovali tako kot poročevalka, vendar pa gre to bolj za tehnične razloge, bolj za to, da gre za drugačen politični pristop do tega. Na splošno pa sem zelo zadovoljna z rezultatom in s tem poročilom. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Jakonsari. Hvala lepa poročevalki, gospe Šake, za dobro sodelovanje in za plodna pogajanja. Zelo sem zadovoljna, da so glavne točke moje politične skupine in glavne točke, ki sem predlagala same, bile prevzete v te kompromisne predloge. In te glavne točke socialistov in demokratov so prvič zaščita novinarjev in njihovega dela. Upoštevati moramo tudi padajoči trend glede svobode tiska in glede indeksov neodvisnosti. Zagotoviti moramo pluralistično, neodvisno, raznoliko novinarstvo in medijsko okolje, tudi kar se tiče monopolističnih terenskih vidimo rada bi izpostavila sledeče. Poročevalka, gospa Šaka je to že storila. Obveze EU, da naredimo razliko, da dobro izkoristimo naša urodja, da izkoristimo vse sporazume, vse trgovinske sporazume s tretjimi državami, da je vse to nekaj, kar se upošteva tem poročilu, da se to pošteje tudi pri svobodi tiskanja medijev. Pa tako je pomembno spostaviti potrebo po bolj koherentnem osredotočenem sodelovanju med Evropskim parlamentom in EEAS ter komisijo. To je zelo pomembno. Hvala lepa še enkrat. Poročilo se da je bolj konkretno in da je bolj jasna navodila za strategijo je v na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da bomo glasovali jutri ob 17. Se upravičujem. Še poročavka, prosim. Hvala lepa. Rada bi se odvara na pripombe. Poročeval kosenci, mislim, da je jasno, da smo delali ekipno. Tudi zato, ker se nam zdi ta tema zelo pomembna. Upam pa, da bo glasovanje tudi podobno in da bomo poslali mm, jasen signal EEAS in Evropske komisije za to, da bi zagotovili bolj učinkovite strateško smerjene politike in vodilno vlogo Evropske unije globalno gledano, kar se tiče svobode tiska in medijev si menimo, da mora biti to na vrhu našega dnevnega reda in to bo pomenilo resnično razliko za tiste, ki so najbolj pomembni, za novinare, ki delajo prek speta ali ne, ki delujejo kot varohi človekovih pravic, da bodo torej osvetlili primere korupcije, ne pravičnosti. In to so tisti ljudje, za katere smo pripravili to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Tako, sedaj pa naslednja točka. Vloga EU pri spodbojanju širšega čezatlantskega partnerstva. Poročevalec je Francisco José Milamón. Prosim, beseda vaša. Eh, bueno, tendría que empezar dando las gracias no solo a usted por darme la palabra, sino también a los. Najprej bi se rad eh, zahvalil za to, da ste mi dali besedo, še posebej pričevanj v senci, gospodu Rovčku in gospej Nec, gospod Budikofer, gospod Šulc. Vsi so zelo dobro sodelovali z nami. V Štrasburu smo se dogovorili za seznam kompromisov in zato bi se rad zahvalil za konstruktivni duh. Kompromisi so pred vami, pokrivajo polovico predlogov sprememb na posredni neposredni način, zaradi tega jih ne bom posebej omenjal. Rad pa bi povedal, da ima moje poročilo dva dela, kjer govorimo o čezatlantskih klasičnih odnosih med ZDA Evropsko unijo in kjer govorimo o aktualnih zadevah, kjer bi si želeli več koordiniranega delovanja strani ZDA in Evropsko unijo. Potem imamo del, ki govori o atlantski perspektivi. Ta del je prejel manj predlogov sprememb. Veliko predlogov smo združili v kompromisne predloge, rad pa povedal nekaj o predlogih sprememb. Razdelili smo jih v naslednje skupine. Prva skupina, kjer želimo izboljšati poročilo, zato smo to skupino označili z plusom, čeprav je veliko teh predlogov že vključenih v kompromise. Nekatere dele sem tudi izboljšal s predloge spremem drugih kolegov. Potem imamo drugo skupino, kjer imamo predloge, ki niso v skladu z linijo poročila, zato smo jih označili z minusom. Teh je manj. Drugi predlogi sprememb, ki imajo minus, niso pa označeni s plusom, so tisti, ki se oddaljujejo od konkretnih točk v predlegu sprememb. Torej prav, gre za, naprimer, gre za predlog, ki ne želi četatlanskega sveta, ki ne želi, da bi ohranili parlamentarni urad za stike v Washingtonu. Takšnim predlogom bom dal minus, to je jasno. Potem imamo druge predloge sprememb. ki jih je vložil gospod Rovček, so zelo konstruktivni in imamo še predloge sprememb, ki se osredotočajo na gospodarski vidik trgovinskih in naložbenih partnerstv. Že na prejšnjih razpravah sem povedal, da bom skušal spoštovati pristojnosti in načrte in da se bom skušal poglobiti v globalna splošna vprašanja in da se ne bom spuščal v gospodarska trgovinska vprašanja, ki so del pogajen. Zaradi tega sem te predloge označil z minusom, da spoštujem pravila parlamenta. Pred dvema tednoma je odbor za mednarodno trgovino sprejel resolucijo na to temo z 22 odstavki in ta resolucija pokriva zelo veliko različnih vprašanj, ki pokrivajo ta vprašanja. Zato mislim, da v Evropskem parlamentu ne bi smeli glasovati na dva različna načina o isti zadevi. Zato je treba razdeliti pristojnosti in zato sem označil z minusom tiste predloge, ki niso del tega poročila. Potem imamo predloge spremenj, ki jih ne bom podprl, ne zaradi tega, ker bi vsebina ne bi bila všeč, ampak zaradi tega, ker se spuščajo v podrobnosti, ki gredo dosti dlje ali ki gredo predaleč od tega, kar želi obravnavati poročilo ali pa se spuščajo v preveč podrobnosti. Naprimer, imamo predloga spremljiv o Atalanti, o Somali v tako širšem, širokem poročilu, kjer govorimo o Atlantiku in če želimo govoriti zraven istočasno še o Pacifiku, Indijskem oceanu, mislim, da je to preveč. Preveč je da prosite od mene, da govorimo o čezatlantskih odnosih, istočasno, da govorimo o Pacifiku, o Indijskem oceanu in tako dalje. Zato bom tudi te predloge značil z minusom. Potem imamo tudi predloge, ki se spuščajo v podrobnosti. Ne moremo govoriti konkretno o podnebnih spremembah, o različnih konfliktih, o strateških vprašanjih ali o NATO. -u predloge sprememb, ki gledo dlje od poročila, ki se oddaljujejo od bistva poročila, ki je že tako zelo širok, bom nam tako označil s minusom. Gospa Nec in gospod Budikofer sta mi prijateljsko opozorila na to, da govorim o preveč vprašanjih, da nisem izbral nekaj prioritet. Zato bom sprejel ta prijateljski nasvet in se osredotočil na omejeno število vprašanj. Ne bom se spuščal v podrobnosti zato, da ne bom pokrival celega sveta. In če mi dovolite še nekaj, da dodam. Gre za poročilo, ki je obrno v prihodnost. Ne govorimo o preteklosti. Sedaj smo že v drugem mandatu Obame. Bušev obdobje je že preteklo. Imamo zelo komplicirano obdobje, imamo rast Azije, gospodarsko krizo, imamo Južno-Vzhodno Azijo, imamo investment trade partnership z atlantskimi državami. Torej, mislim, da se moramo sredočiti predvsem na prihodnost zato ravno tako ne bom sprejel predlogov, ki so obrnjeni v preteklost. Kot zaključek bi rad povedal, da s poročilom in seznamom predlogov sprememb želimo dobiti uravnoteženo poročilo, ki bo velikopotezno, ki bo vključeval vseh, vse, vendar pa bomo morali vseeno izbrati prednostna vprašanja. Z veseljem pa bom prisluhnil vsem, ki želijo kaj predlagati. Če so že imeli toliko potrpljenja, da so me poslušali do konca. So, let me to, let me to Rad bi se zahvalil poročevalcu za odlično opravljeno delo, za konstruktivno sodelovanje. Imamo 22 kompromisnih predlogov sprememb, ki vključujejo zelo veliko predlogov iz celotnega političnega spektra. V imenu moje skupine lahko povem, da bomo podprli vse kompromisne predloge. Poročilo je robustno obrneno v prihodnost, povdarja obveze Evropskega parlamenta glede atlantskega partnerstva, povdarja pa istočasno tudi nove ideje poročilo je dobro, umestno, jasno, govorimo o strateških atlantskih odnosih, kjer je prišlo do pomembnih preobratov, imamo gospodarsko krizo, imamo porast novih gospodarskih sil, v Aziji, doživeli smo arabsko pomlad, torej povdarjamo, da želimo tesnejše sodelovanje in močno čezatlantsko partnerstvo. V tem okviru lahko podarimo tudi proces TTAT, kjer ne gre zgolj za gospodarski dobiček, ampak tudi za geopolitični pomen. Zato mislimo, da je sedaj pravi trenutek, da razvijemo naše sodelovanje tudi na teh področjih, vključno z unanjo politiko. Kot je že omenil naš poročevalec, imamo tudi odbor INTA in odbor INTA je pristojen odbor za pogajanja glede sporozuma TTAT. Zato ne bomo posegali v njihovo delo podpiram njegovo mnenje, da se ne bomo eh, spuščali v njihovo področje. Dobro je tudi, da smo videli, da imamo potencial za širše čezatlantsko partnerstvo. Do sedaj smo se predvsem osredotočali na odnose ZDA Evropska unija, ne smemo pozabiti pa na Kanado, na nove močne države v Latinski Ameriki, v afriških državah, ki bi ravno tako rade sodelovali v tem okviru. Te moramo omeniti, ne da bi istočasno ogrozili tesnejše partnerstvo med ZDA in Evropsko unijo. Še enkrat bi rad čestital gospodu Milanu Monu za konstruktivno delo. Z veseljem pričakujem jutrišnje glasovanje. Najlepša hvala. Gospa Šake, najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu Anemi Nejc, ki se opravičuje, da ni prisotna. Z velikim zanimanjem sem pregledala to poročilo, ki pokriva zelo širok obseg našega sodelovanja. Naša skupina podpira kompromisne amandmaje in se vam zahvaljuje za upravljeno delo. Sem tudi članica INTE in poročevalka v Senci za trgovinsko in naložbeno partnerstvo. Se strinjam z vami, da ni treba pokrivati teh področji pred kratkim smo sprejeli v odboru resolucijo, kjer priporočamo komisiji mandat. Strinjamo se tudi z vami, da je treba predvsem gledati v prihodnost, ko gre za čezatlantsko sodelovanje. Prišlo je do velikih sprememb in Če si pogledate spremenjajoč se svet, potem je jasno, da naslednja generacija teh odnosov ne bo samo po sebi omevna in da to od nas zahteva veliko dela tudi z gospodarskega vidika. Mislim, da to poročilo dobro povdarja geopolitični vidik kot tudi potreba po tesnejšem sodelovanju in zavezništvu v okviru gospodarskih in trgovinskih odnosov. Zato mislim, da je to zelo dobro poročilo, ki opisuje, kakšni bodo naši odnosi. Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodinu Janomonu za poročilo. In da je to poročilo, ki zauzema dosti več kot samo odnose med ZDA in Evropsko unijo. Zelo pomembno, da naprej razvijamo čezatlantski trg, to pa vključuje tudi politični vidik in trgovinske posledice. Imam tudi vprašanje za kolegice in kolege. Se vam zdi prav, da bomo razpravljali o resoluciji Inte Maja, o poročilu pa Milana Muna pa junija. Mogoče bi lahko to združili v skupno razpravo, če je še čas za to. Mogoče bi lahko koordinatori to predlagali v vaših političnih skupinah. Če bomo zaključili jutri to poročilo in ga sprijeli z glasovanjem, bomo imeli dovolj časa za to, da porečne skupine pravočasno dobijo poročilo v obravnavo. Mogoče lahko o tem premislite jutri, do jutri, zjutraj, kajti zdi se mi logično, da bi to dvoje združili v skupno razpravo. Mogoče lahko premislimo o tej možnosti. Mogoče bi bilo to dobro. Gospod predsednik, mislim, da je sedaj zelo poseben trenutek za šedoatlantske odnose, ko gre za ponovno sproženje pogajanj. To poročilo se ne osredotoča na klasične izključne čezatlantske odnose, ampak govorimo tudi o južnem delu Atlantika in s tem prvič vključuje južnoameriške države in afriške države. Osemnajstega ali dvajsetega junija bomo imeli vrh G8 in če bomo to poročilo sprejeli 14. 15. 16. junija, ločeno od Inte, čeprav bomo tem razpravljali maja, mislim, da tudi ni tako slabo, če bi to poročilo sprejeli tri dni, preden Obama pride v Evropo. Ravno tako ni napak, da razpravljamo ločeno o teh dveh poročilih. Če bi razpravljali skupaj maja, ne vem, če bi imeli dovolj časa za celotni postopek predlogov spremenjen, prevajanje in tako dalje. in mogoče bi to poročilo potem bilo sprejeto v senci razprave trgovinskih vprašanj. Če pa bomo razpravljali o tem junija, bomo poročilo sprejeli tri dni, preden bo Obama prispel v Evropo. To poročilo gre dosti dlje od trgovinskih odnosov. Če ga bomo ohranili na njenem redu za junij se mi zdi ravno tako v redu. Najlepša hvala. Torej, premislimo do jutri. Za vsako stvar obstaja utemeljitev. Če bomo to poročilo sprejeli tri dni, preden pride Obama, to poročilo ne bo prišlo pravočasno v njegovo gradivo. mogoče bomo razpravljali samo o pogajanjih, o trgovinskih zadevah, bomo zamudili zakon. Iz političnih razlogov bi rad to ohranil skupaj, ne pa ločeno. Torej, to bomo mirno še premislili do jutri, če je to tudi tehnično mogoče zaradi prevodov. Da, izvolite gospod predsednik, najlepša hvala. Mislim, da je pomemben kriterij glede političnih razlogov za in proti zadeva, ki je stvar poročevalca. Proči, Mogoče bi po glasovanju lahko premislili o prednostih in slabostih tega, da bi vključili to v skupno razpravo ali pa da bi to pustili za kasneje, tik pred obiskom Obame. Mislim, da si ta zadeva zasluži poglobljeno razpravo in zdi se mi, da je najboljšim sodnik za to ravno poročevalec, kajti on je trdo delal za to poročilo, zato mu moramo zaupati in premisliti, kdaj je najboljši trenutek za obravnavo tega poročila na prenas zasedanje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Jutri bomo o tem še razpravljali. Torej, jutri moramo to sprejeti, če ne, to tehnično ne bo več mogoče. Ne bi rad videl, da bo to poročilo ostalo neopazno, če ga bomo obravnavali ločeno. Vemo, kakšne posledice bi to imelo za naslednje leto in pol.